Kolegi, začeli bomo, ker imamo predvsej natrpano agendo. Hvala vsem tem, ki ste že prišli in začeli bomo točno. Začnimo s prijetjem dnevnega reda. Jane Mikolajkne bo predstavil avstrijsko pobudo za uh, ponovno naselitev in to bom dodal v, na dnevni red ob štirih oziroma ob treh v četrtek 4. decembra. Potem pa smo preložili celovit pristop za migracije na naslednje zasedanje 11. decembra točka 18 bo na vrsti ob 10.30 do 11.30, točka 17 pa od 11.30 do 12.30. Če nihče ne nasprotuje, potem sprejemamo spremenje, ta spremenjeni dnevni red. Druga točka sporočila predsednika. Gospod Vajt, želite kaj dodati? Imate postopkovno vprašanje? Izvolite, prosim. Ja, je vorsitzende. Gospod predsedujoči, zahvaljujem se. 4. septembra sem v zvezi z resolucijo Evropskega parlamenta, sem to predložil v zvezi s človekovimi pravicami v Grči in slišal sem, da so koordinatori sklinili, da te resolucije ne bodo dali na dnevni red in zato me zanima, če je to običajno kajti pravilno sem ga uloži, sem uložil ta predlog resolucije v skladu 133. členom poslovnika in vsaj v odboru za človekove pravice bi morali govoriti o tem, da je osem poslancev v Grčiji v zaporu in pod kakšnimi pogoji in zato sem uložil uh, eh, to. Uh, to zahtevo in ne želim, da jo enostavno kar spregledate. Prosim, če mi date informacijo o tem. Okay, thank you for that, Mr. Point. Hvala lepa. Bilo je na dnevnem redu koordinatorjev, vendar se skupina ni odzvala na to. Lahko damo ponovno na dnevni red in ponovno razpravljamo o tem in vam povemo, vendar pa je bilo na dnevnem redu uh, koordinatorjev in ni bilo nobenega odziva strani skupin. Uh, Prostite, ne vidim vašega imena. Izvolite. Harald Felinski iz Avstrije. Gospod predsednik, ne sprejmem to v takšni obliki. Gre za vprašanje, kako bo Evropski parlament ravnal z poslovnikom te hiše, kako bo ravnal z demokracijo in gre za vprašanje, kako se pravilno eh, obravnavajo parlamentarni dokumenti ali pa tudi ne. Srečanje koordinatorjev ima nalogo, da pripravi s, um, sejo odbora, ne pa da odloča o tem, katere uh, prošnje bo pokopala in katere ne. Moramo upoštevati pravila parlamenta in če imamo tukaj vloge kot tudi druge, ki sem jih vnesel sam in druge osebe o džihadisti in njihovem vračanju, če jih na srečanju koordinatorjev enostavno odpravijo brez pravilne obravnave, potem je to stanje, ki ga ne morem pričakovati, zahtevam vaše stališče in tega ne sprejemam in za prihodnost je treba zagotoviti, da se redno uh, unešene in predlagane točke za parlamentarno razpravo morajo biti potem tudi temu ustrezno obravnavane. Hvala lepa, vendar morate to sprejeti, kajti to je bilo na dnevnem redu koordinatorjev. Ni bilo odzivov skupine. Ponovno bomo dali na dnevni red in vam bom obema poročal o tem. Sedaj pa gremo naprej. Kar se tiče jezikovnega profila za danščino, latviščino in hrvaščino, nažalost ni. Eh, tolmačenja, potem druga točka. v skladu z pravilom 205 je bil Jan Green, imenov, eh, Jan Olbrecht od zelenih, eh, imenovan za poročilo o pogajanjih z, trans, z TTIP. Juren Lenars iz LS pa je poročevalec o poročilu ITRE za vzpostavitev programa o interoperabilnosti za um, evropsko javno uh, administracijo in to gre za modernizacijo javnega sektorja. Potem pa gremo naprej na točko 3 na dnevnem redu. Boj proti goljofijem, ki škodijo finančnim interesom unije z uporabo kazenskega prava. Kolege, tukaj imamo zadnji trialog ki je potekal 26. novembra. Eh, soporočevalec za Libe je bil Juan Fernando in nam bo sporočil, kakšno je trenutno stanje. Juan Fernando, prosim, če nam na kratko predstaviš, kaj se dogaja. Hvala, Klod, hvala lepa. Torej, na kratko naj vam povem, kaj se je dogajalo na pogajanjih. To je potekalo prejšnji teden eh, v Strasburgu. Že prej sem poročal, da si italijansko predsedstvo zelo prizadeva in kaže zauzetost za to, da bi dosegli korak naprej pri pogajanjih. Prejšnji teden je bilo precej jasno, da bi se lahko parlament in svet dogovorila o določenih pomembnih točkah in to zelo kmalo, predvsem kar se tiče javnih uradnikov, kar vključuje tudi poslance in pa tudi nacionalne poslance. Kar je razlika za prejšnjo direktivo iz leta 95. Kar se tiče kaznjivih dejanj, ki so uh, kaznovana za najnižjimi kaznimi, je razprava še vedno v teku. Parlament tu predvideva pragove. To je naše, po našem mnenju izjemno pomembno in takšen je predlog v predlogu komisije. Torej, treba je določiti, katere, uh, katera dejanja se kaznujejo z uh, eh, kaznjo petih let, svet pa si prizadeva, da bi nekako razblinil ta pristop uh, pragov in da bi dopustil večjo pristojnost tukaj nacionalnim parlamentom in zakonodajalcem. V zvezi s tem so mnenja različna. Vprašanje vključevanja DDV-ja še ni bil predmet eh, pogajanj v trialogu, je pa bistvena točka. Mi se tu držimo načela, da bi bilo treba DDV kot ver za financiranje Evropske unije vključiti. Italijansko predsedstvo pa namerava to vprašanje prepustiti tudi uh, svetu uh, za pravosodje, ki bo zasledoval jutri za pravosodje notranje zadeve. In če njim ne bo uspelo najti rešitve, ki bi tudi nam ustrezala. To pomeni, da bomo predali to zadevo naslednjemu predsedstvu, ki je latvijsko predsedstvo in na ravni sveta pa imamo še vedno možnost, da se izmenjamo z ministri, ministri za finance, da vidimo, če bi lahko tukaj vključili DDV ali ne. In upamo, da bojo države članice dovolj fleksibilne, da bi dosegli nek dogovor v zvezi s to direktivo in da bomo lahko uh, tudi plodno nadaljevali z razpravo. Na naslednjem plenarnem zasedanju v Štrasburgu bomo imeli nekaj manevrskega prostora v takem primeru, drugače pa bomo šele prihodnje leto zaključili to razpravo za latvijskim predsedstvom. Hvala lepa za poročilo, se da pa od potem bomo tudi od, uh, podali besedo ostalim. Sedaj pa prosim še za besedo v zvezi z pranjem denarja. Hvala lepi. Prejšnji teden v Štrasburgu smo imeli trilog in še enega bomo imeli pri naslednjič v Štrasburgu. To je dosje, ki ga vodimo skupaj z odborom Ekon. Torej vedno sta prisotna dva poročevalca. In povedala sem vam že, da parlament želi javni um, registar teh lastnikov, uh, zato da bi s tem lahko tudi lažje se borili proti uh, izogibanju davkom. Vmes se je zgodil LuxLeaks torej se pogajamo v nekem stalno spreminjajočem se okolju, kar se tiče davčnih vprašanj. Zadnje um, tristranska pogajanja smo slišali tudi uh, predlog sveta, kakšno naj bi imel obliko ta registr, to pa ni bilo sprejeto, ker je bil javni dostop zelo omejen predlog komisije je predlagala, da bo spremenila formulacijo. Videli smo neuradni dokument komisije, nismo se pa še pogovorili z poročevalci v senci o tem in nisem čisto prepričana, ali bo to predmet razprave na naslednjem tristranskih pogajanjih. Vmes pa je postalo jasno, eh, javno pismo, ministrov za finančne zadeve Italije, Francije in Nemčije, ki pravi, da imamo pravo priložnost, da eh, na področju izogibanja davkov lahko naredimo korak naprej. Tukaj bi lahko držav, eh, Evropska unija naredila več pri velikih korporacijah z ustanovitvijo um, registrov. za to, da bi um, naredili večjo transparentnost in preprečevali tudi to izogibanje davkom. Mislim, da to nekako razsvetli te tristranske pogajanja, kajti do zdaj svet trdi, da ne moremo imeti javnega registra eh, za namen preprečevanja izogibanja davkom saj to naj ne bi bilo v um, področju veljavnost, pravne veljavnosti. Vendar pa imamo sedaj pismo ministrov Italije, Francije in Nemčije, ki pravijo, da bi se to lahko spremenilo in mislim, da bo to lahko spremenilo tudi to razpravo in to sporočilo želim tudi posredovati svetu in komisiji. Hvala, Judith. Hvala za te poročili. lahko gremo že naprej. Starozi Bindi tu in njeni kolegi. On the way, meaning on the way here. Kaj to pomeni, da ste na poti sam? Ne bom tukaj nič spregovoril o italijanih in njihovi točnosti. Kaj veš, kako hitro boste prišli? Dobro, bomo čas zapolnili z odzivom na to. Ana, zapolni čas, ko si to znaš, izvoli. Rada bi se navezala na to, kar je povedala Judith. Ugotovili smo, da številni operaterji v bančnem sistemu nimajo nič proti javnem eh, registru predvsem nemško združenje bank. Zato je čudno, da se nekateri temu operajo in da trdijo, da se Nemčija temu opera, če je sedaj nemški minister podpisal pismo, ki smo ga prejeli včeraj. Zato mislim, da se mora parlament držati mnenja v našem poročilu in Judito, ki ga tudi Judit in gospod Karen zagovarjate v tem trialogu. Hvala lepa, to je bilo zelo nobel dejanje. Gostom bom dal minuto, da se sedejo. Sedaj pa imamo tu tudi še zelo pomembno točko, ki se navezuje na mafijo in drugim kriminalnim združbam. In pozdravljeni Rozi Bindi, ki je predsednica in članica parlamentarnega preiskovalnega odbora za boj proti mafiji. Lepo pozdravljeni tudi vsi stali člani. Um, imeli bomo tudi izmenjavo mnen z člani parlamenta. Kot veste, smo imeli tudi mi poseben odbor Krim, in številni naši člani odbora Libe so uh, bili tu vključeni. Delo je bilo zaključeno pred približnim letom. Odbor Libe se aktivno vključuje tudi v, v, v delo, um, ki ga upravlja ta pre parlamentarni preiskovalni odbor za boj proti mafiji. preteklo leto smo sprejeli um, evropski nalog za preiskave in tu predlagamo tudi drža, skupnega državnega tožilca, aktivnost je tudi Europol in Eurojust in pripravljamo tudi novo varnostno strategijo. Torej, razprava ne bi mogla biti bolj intenzivna na tem področju in To je zelo pomemben trenutek za nas, da slišimo, kaj vi počnete v vašem parlamentu v zvezi s tem. Zato vam z veseljem predajam besedo in tudi vašim kolegom, zato da nam predstavite vaše sklepe. Vem, da poznate italijanske kolege, ampak eh, morda vas drugi kolegi z našega odbora ne poznajo. Torej, prosim, podajte na kakšno izjavo in potem bom dal besedo tudi kolegom za kratko razpravo torej rosi bindi izvolite grazie presidente signor presidente onorevoli eh, hvala gospod predsedujoči drage kolegice dragi kolegi najprej se vam zahvaljujem za možnost eh, ki ste jo dali odboru za boj proti mafiji, ki mu predsedujem. In zato da nekaj povemo našem boju proti mafiji tudi na evropski ravni. E, s pričo italijanskega predsedovanja je tudi Senat Italijanske republike soglasno še enkrat potrdil, da ta odbor mora obstajati in seveda upamo, da bomo še naprej deležni eh, te soglasne podpore. Za mene je tudi nekaj emocionalnega, da sem danes lahko tukaj, kajti sama sem nekoč bila poslanka Evropskega parlamenta eh, in sicer do, eh, od leta 94 do 99. To je za mene bila zelo zanimiva politična izkušnja, ker sem se veliko naučila. Uh, Skupnost eh, je sedaj še večja, vedno bolj enotna in zato me še toliko bolj veseli, da sem danes med vami. Eh, preiskovalni odbor, ki preiskuje fenomene eh, mafije in druge zločinske organizacije, je odbor, ki mu predsedujem in prvotno je bil ustanovljen leta 1963. odbor eh, se obnovi v vsakem mandatnem obdobju. Eh, med eh, tem imamo sedaj torej, ta odbor v italijanskem parlamentu že 50 let. Mi imamo preiskovalna pooblastila, podobno kot pravosodni organi in želim tudi povdariti, da je Italija prav gotovo država, kjer je fenomen mafije še prav posebej izrazit. Hkrati pa je to tudi tista država, eh, kjer mafija in druge eh, zločinske organizacije um, predstavljajo torej tiste organizacije, proti katerim se že dolgo časa borimo. Imamo učinkovite instrumente za organizacijam uh, in ti instrumenti postajajo vedno močnejši. Uh, borili smo se z oprto obliko uh, zločina, zavedali pa smo se seveda, da ta zločin ne pozna meja in uh, da je zato potreben tudi boj za orožjem, ki prav tako nima meja. Mi delo opravljamo ob spoštovanju načel ustave in Evropske listine človekovih pravic. Razširjamo eh, nabor pravnih sredstev, zato da smo lahko vedno bolj učinkoviti v tem odboru. Eh, no, kot sem že rekla, ta odbor obstaja že 50 let eh, in sicer eh, Eh, od tistega časa, ko eh, se je obstoj mafije v Italiji pravzaprav zanikoval. Eh, delo odbora je vedno predstavljalo tudi impuls za zakonodajalca in tudi za preverjanje zakonodajnih aktov. Odbor je danes nekakšna referenca v boju proti mafiji in prav tako smo dejavni pri soblikovanju eh, zakonodajnih predlogov. Eh, zakonodaja, ki jo imamo, je praviloma nastala v tem odboru in sicer na osnovi našega široko zasnovanega dela. Eh, začel ga je Pierolatore v Palermu in takrat sta se izoblikovali dve zelo pomembni načeli, na katerih temelji naše delo. V prvem delu delovanja našega odbora, eh, skratka z začetkom eh, v novembru leta 2013, je šlo od samega začetka za proces internacionalizacije mafijskih organizacij in za ustrezno prilagoditev nalog in eh, zakonov za naš odbor. In sem seveda sodi tudi preiskava eh, teh mafijskih fenomenov eh, na evropski ravni. Naš odbor je dobil pooblastilo, da prouči učinkovitost obstoječih pravnih aktov in da iz tega predlaga osneze spremembe. To delo je zadevalo tudi oblikovanje zakonodajnih osnutkov, Eh, in zato, da bi se izboljšali tudi mednarodni sporazumi na tem področju. Predvideno je pravosodno sodelovanje zato, da bi prispevali eh, k pravnemu protimafijskemu prostoru na ravni Evropske unije. To pa je zadevalo tudi pospeševanje dogovorov na mednarodni ravni. Eh, na osnovi prvotnega zakona je naš odbor dobil nalogo, da prouči negativne vplive na produktivnem sistemu oziroma eh, na socioekonomskem področju. Tu so izoblikovana različna načela, ki zadevajo sklepanje pogodb, eh, naprimer svobodna konkurenca, zasebno gospodarstvo in spoštovani so tudi drugi principi Evropske unije. In sicer je bil uh, izoblikovan odbor, ki mu je predsedoval Garavini. Eh, v tem odboru eh, se izdeluje poročilo in sicer na podlagi polletnega italijanskega predsedovanja. Uh, Eh, imamo zelo eh, široko zasnovane študije, raziskave, zbrali smo različne informacije za to, da bi si ustvarili podobo o aktualnem stanju eh, na področju boja z oper organiziran kriminal, tako v Italiji kot tudi na evropski ravni. In sicer gre naprimer za stvari, kot so tihotapljanje, ponarejanje, eh, pa tudi pranje denarja, eh, ki izhaja iz eh, nelegalnih dejavnosti, pa tudi za infiltracijo javne uprave oziroma uporabo ilegalne migracije, izkoriščanje migrantov v prostituciji in v raznih drugih ilegalnih dejavnostih. Eh, to je še enkrat potrdilo naše stališče, eh, da eh, boj proti kriminalnim združbam in tudi proti mafiji ni nacionalno vprašanje in da to ne moremo prepustiti pobudi ene same države. In sicer smo mnenja, da je organiziran kriminal dejansko področje, kjer je nujno potrebno, da vzpostavimo učinkovit evropski pravni prostor, Eh, in tudi eh, pravni prostor za boj proti mafiji na evropski ravni, tako kot je bilo to tudi zaželjeno z zakonom, ki je eh, oblikoval naš odbor in tudi strani različnih evropskih organizmov. Organiziran kriminal po našem mnenju zelo močno vpliva na ekonomske procese, eh, na izziv rasti, ki, eh, s katerim se mora naša celina soočiti. Eh, porast mafijskih fenomenov v sebi nosi tveganje, da bo prišlo do negativnega vpliva na našo prihodnost. Evropa v svojih različnih organizmih prepoznava, Eh, da organiziran kriminal vedno močneje vpliva na ekonomijo Evrope. Potrebno je, da še naprej preiščemo, eh, kakšne eh, vplive ima to na naše gospodarstvo in da raziščemo tudi kriterije, Eh, kako visoki so ti ilegalni um, prejemki, prihodki. Eh, in sicer je ocena, eh, da to znaša 3 odstotke svetovnega BDP-ja oziroma v Evropi en odstotek. In tega seveda ne moremo prišteti bruto nacionalnemu dohodku. Mnenja smo, da je potrebno boj okrepiti. Želimo delovati transparentno. Eh, Kaj ti mnenja smo, da je negativno premoženje, ki kroži po naših družbah, preveliko. Eh, želimo si civilno gospodarstvo, ki bo v službi eh, Evrope in evropskih državljanov. Eh, to pomeni, še naprej je treba krepiti zavez za boj proti mafiji in to ne samo v tistih državah, eh, kjer se je ta fenomen že globoko zasidral, ampak tudi tam, kjer se šele poskuša razširiti. Mafija ne obstaja samo v Italiji. in eh, ne zaznamuje jo samo to. Eh, preiskave v teh dnevih, eh, ki se izvajajo ta hip v Rimu, v boju proti mafiji, je uspela z uporabo Eh, člena 460 našega kazenskega zakonika in sicer sodelovanje v organizacijah, ki so mafijske narave. In sicer je bilo tam definirano, eh, po kakšnih metodah te organizacije eh, delajo. Naprimer metoda ustrahovanja ali pa ustvarjanje povezav z državnimi organi ali infiltracija gospodarstva in družbenega življenja tudi v našem eh, glavnem mestu. Mafija ne pozna meja, mm, razen eh, metod, ki jih uporablja namreč, eh, da vpliva na življenje državljanov in tudi na eh, ekonomsko življenje naših državljanov. Vso Evropo pozivamo, da ne napravi eh, te napake, ki so napravili v nekaterih regijah Italije, ko so pravzaprav tajili pojav mafije, naprimer v Milanu, v regijah severa naše države. In ko se je trdilo, da je to samo problem Kalabrije, Sicilije in kampanje. Nekaj let kasneje pa se je ugotovilo, eh, da se je mafija zasidrala eh, tudi druge in je uspelo vplivati tudi na volitve na regionalni ravni in s tem izvajati ustrezen vpliv na ekonomski razvoj. Mafija nima meja in zato tudi boj proti mafiji ne more imeti meja in uh, uporabiti moramo instrumente, ki nam bodo ta boj omogočili. Eh, to je zelo veliko zlo, eh, ki duši italijansko, evropsko in svetovno gospodarstvo. Po drugi strani pa so to tudi sklepi posebnega odbora proti organiziranemu kriminalu, pranju denarja ki je 30. septembra 2012 eh, zaključil svoj mandat in sicer za sklepi, ki jih je podprl celoten parlament. Vključena je bila tudi analiza fenomena mafije v Evropi, s katero se strinjamo eh, tudi mi. Tam so bili tudi predlogi priporočila za boj proti mafiji eh, in želimo si, da bi to postalo nekaj, s čimer bi se identificirala celotna Evropska unija. Želim povdariti tudi to, Eh, da eh, je naše opravljeno delo eh, nekaj, kar postavlja odgovorno zlasti pred našo državo. Na določenih področjih nekoliko zaostajamo za odločitvami, ki so bile na evropski ravni že sprejete. Naprimer, ko gre za izvajanje ali uporabo določenih direktiv. Eh, uporabo direktive 2006 smo torej eh, pospešili, ko gre za vzajemno priznavanje sklep pol eh, zasega, konfiskacije oziroma usklajevanja teh ukrepov zaradi kaznjivih dejanj na evropski ravni. Tako kot v določenih zakonih, ko gre za prenos pooblastil, po Eh, ko gre za um, evropski preiskovalni nalog in podobne zadeve. Eh, poleg tega pa moramo še marsikaj postoriti in sicer, kar zadeva skupne preiskovalne time. Eh, naša država je v okviru tega odbora opravila ehm, obsežno delo in eh, upamo, da lahko povabimo eh, vso eh, Evropsko unijo zlasti tudi zaradi italijanskega predsedovanja, da se zave svoje odgovornosti in da sprejme določene ukrepe. Zahvaljujem se predsedujočemu, da mi je dal besedo da sem lahko in tudi predsedojoči je že podaril pomembne vidike, na osnovi katerih parlament dela in želeli bi si, eh, da bi tudi eh, svet eh, PNZ sprejel ustrezne ukrepe. Zadnji svet pod italijanskim predsedovanjem naj bi torej postavil spredje delovanje mafije. V našem poročilu smo pripravili nekaj predlogov, naprimer nadaljevanje procesa vzpostavitve Evropskega javnega e, toživca. E, to bi lahko v kratkem postalo ustrezno sredstvo za boj proti mafiji, kajti ta javni tožilec bi lahko igral na evropski ravni osrednjo vlogo e, v okviru preiskav vseh fenomenov, ki sodijo pod okrilje mafije in ki se dogajajo v večjih državah. Eh, mislimo tudi na novo direktivo glede vprašanj zasegov 2014-42 eh, bi morali dopolniti, revidirati, tudi to bi bil pomemben korak naprej, eh, kar zadeva izkušnje, ki smo jih imeli mi na področju preventive. Um, lahko upamo, da bodo ti ukrepi lahko izvedeni tudi eh, brez predhodne obsodbe, zato da bi zagotovili, da mi v Italiji lahko delujemo eh, naprej tako kot do sedaj, ko gre za zasek premoženja. Zlasti državni eh, toživci in sodniki iz eh, Palerma in Sicilije so plačali tudi svojim življenjem, eh, ko so se borili proti tem fenomenom. Naprimer Falcone, Borsellino, pa tudi Pierlatore, ki so nas naučili, kako delovati v tem boju. Mafija sledi denarju in želi pridobivati denar. In tako tudi deluje in s tem denarjem, eh, ki se odvzema gospodarstvu, še naprej vzdržujejo mafijsko mrežo. Eh, kot odbor smo na zadnje v Evropskem parlamentu predlagali široko revizijo naše zakonodaje, kajti mnenja smo, eh, da ehm, po nekaj let dodatnem eh, zbiranju izkušenj lahko že pokažemo na ustrezne rezultate, kar zadeva zaseg mafijskega premoženja. Morda pa nismo dosegli dovolj pri vprašanju, kako vrniti te dobrine eh, družbi. Skratka, ne gre samo za to, da se to mafiji zaseže, ampak da se to tudi vrne eh, nazaj državljankam in državljanom. Kajti država ima torej dožnost, da to vrne poštenim državljankam in državljanom, kajti oni so tisti, eh, ki so produktivni eh, in to premoženje bi lahko porabili za odstranitev nepravičnosti, do katere je prišlo zaradi delovanja mafije. Eh, prav tako smo oblikovali predlog, da naj bi Evropska komisija sprejela potrebne korake, eh, da bi izoblikovala ehm, predlog eh, za definicije ehm, natančnih kaznjivih dejanj organiziranega kriminala oziroma ustanavljanja mafijskih organizacij v vseh naših državah. Naprimer, preiskave, eh, ki jih ta hip izvaja državno tožilstvo v Rimu, eh, kjer gre za to, da se neka organizacija definira kot mafijska organizacija in sicer ne samo, eh, če se uporabljajo določena poimenovanja, Eh, ampak, kratko malo, v teh primerjih, ko gre za ukrepe za straševanje oziroma ko se uporabljajo postopki, ki so tipični za mafijo, mi vabimo Evropsko komisijo, da čim prej, vsekakor pa pred Eh, eh, izdajo nas ledne direktive o preprečevanju pranja denarja, eh, da predloži predloge za poenotenje zakonodaje na področju pranja denarja in da bi po vsej Evropi dobili neko enotno definicijo kaznivega dejanja samo pranja denarja. To je nekaj zelo mukotrpnega, to žal pri nas še ni obrodilo sadov. Eh, tako da eh, smo polni pričakovanja, da bi dobili tak predlog v upanju, da bo to pomagalo ehm, vsej Evropi, kajti kapacitete mafije danes obstajajo v tem, da izvajajo ilegalne aktivnosti tudi za uporabo eh, nasilja, da bi ta nelegalni denar investirali v legalno gospodarstvo. In pranje denarja je najpomembnejši instrument, Eh, s katerim se vzpostavljajo te povezave. Eh, poleg tega eh, bi v predlogu želeli spodbujanje uporabe prestreženih telefonskih klicev na evropski ravni, kajti to je znova pomemben instrument, da lahko sprožimo preiskave proti mafiji ali pa tudi predlog na evropski ravni, da se sprejmejo ukrepi za usklajevanje penetracije, infiltracije, organizirane kriminalitete na ekonomskih sektorjih, namreč da bi to preprečili, kajti tam je tveganje zelo veliko. Naprimer, e, sektor igr na srečo e, oziroma e, igr na srečo nadaljavo. In mi bi si tudi želeli, da bi vzpostavili neke skupne linije eh, za eh, eh, to, da vsi upravljavci na sektorju igr na srečo izkažejo svojo poštenost. Prav tako bi si želeli večjo harmonizacijo in odgovornost, kar zadeva Eh, na primer delovanje fondacije Relta 2008 je že prišlo do napredka na tem področju. Mnogo držav Evropske unije eh, pa eh, še niso oblikovali ustreznih zakonskih aktov, ehm, kar pa seveda vpliva tudi na možnost zasega. Možnosti, ki izhajajo iz tega, za uh, eh, zasek uh, eh, dobrin je nekaj, kar bi želeli močneje koristiti in želimo zagotoviti, da bi se pobude eh, lahko financirale, naprimer um, fina, uh, financirale dejavnosti tudi italijanske policije za to, da se izoblikuje neka široka mreža za boj proti tem organizacijam. To so, kot že rečeno, torej naša priporočila uh, in uh, Zlasti temu odboru bi želeli predati eh, rezultat našega dela eh, s prošnjo, eh, da bi Evropski parlament v tem mandatnem obdobju ponovno postavil poseben odbor, ki bi se posebej uh, ukvarjal z bojem proti mafiji oziroma organiziranemu kriminalu, oziroma da bi vzpostavili vsaj nekakšen instrument, uh, kjer bi to temo lahko okrepljeno obravnavali. Hvala za čas, ki ste mi ga dali na voljo in za to, da ste me poslušali. Uh, upam, da nisem bila predolga. Uh, če se vam to vendarle zdi, prosim, da mi to oprostite, vendar pa se mi je zdelo pomembno, da opozorim na določene posamezne aspekte našega dela. Hvala, gospod predsedujoč. Um, Hvala lepa. Gospa predsednica, in niste namenili preveč časa, saj smo kar velik del našega njenega reda namenili tej točki. In Malo sem vas prekinil, eh, vem, da bi nam lahko še natančneje predstavili zadeve, vendar sem želel pred, po, podati besedo tudi kolegom eh, in morda tudi vašim kolegom. Omenili ste, da ste bili od leta 1989 do 1994 eh, poslanka, to je bilo pred Lizbono in Lizbonsko pogodbo. In eh, res je zelo posebno, da ste se že takrat zauzemali za to sodelovanje na področju kazenskega prava. In vaše delo se dejansko prokriva tudi z našim eh, odborom Krim. Omenili ste nekaj kolegov, recimo Klaudijo Favo, on je bil aktiven član tega odbora in dejansko je bil ložek zelo velik, vaš ložek pri tem odboru. To ne gre samo za praktično zakonodajno delo, to so zadeve, ki se dotikajo javnosti, družbe in vi nimate samo nekih praktičnih zakonodajnih nalog, ampak imate zelo močen stranski učinek, zato smo zelo hvaležni za to, kar ste povedali danes. Sedaj bom dal besedo kolegom, ki imajo tudi kar nekaj izkušenj in lahko bi si izmenjali mnenja za našimi izkušenimi kolegi. Začnimo z nekaterimi od naših kolegov. Kot sem rekel, nekateri so bili v tem odboru Krim. Začeli bomo z Timotijem Kirkhopom, ki je član uh, skupine EKR in je koordinator za to skupino. Hvala lepa rad bi povedal, da je to zelo zanimivo poročilo, čeprav se predvsem ukvarja z zadevami, ki zadevajo eno državo članico, pa je to izjemno pomembno, kako tudi druge države članice se soočajo z bodočimi in sedanjimi tudi grožnjami teroristov in kriminalcev. Sam sem bil član odbora Krim, imam pravosodno uh, ozadje in rad bi izpostavil določene točke, kaj ti zdi se, da veljajo za vse v Evropi. Morda bi začel z vprašanjem ravni sodelovanja kot je tudi izpostavljeno v ugotovitvah poročil, torej kar se tiče skupnih preiskovalnih enot. Posebej me zanimajo te enote, kajti moje poročilo je prvotno spostavilo te enote in kar nekaj časa sem zaskrbljen, odkar je to poročilo bilo sprejeto v parlamentu, da čeprav so nameni dobri, pa praktično nismo storili nič skoraj, zato da bi tudi izmenjali informacije in potem, potem tu nadaljevali z skupnimi prizadevanji. To je karkoli mafija že počne v Italiji, to enako velja tudi za organiziran kriminal v drugih državah. Torej moramo res delati na teh skupnih preiskovalnih enotah in upam, da bo to poročilo nadaljne razprave v parlamentu imele učinek tak, da bo delo pri tej pobudi malce bolj živahno poteklo. Potem pa še nekaj, kar poročilo ne vključuje, razen če jaz to narobe razumem oziroma se ne okvarja preveč temeljito in to so vprašanje spletnega kriminala. Vsekakor se navezuje na nove tehnologije, na nove načine, kako eh, zločinci tu opravljajo svoje delo, ampak največja grožnja, skoraj največja grožnja trenutno pa se mi zdi uporaba spleta in spletnega kriminala. Videli smo nekaj zelo zanimivih primerov, ne le strani organiziranih združb, kot so mafija in drugi, ampak tudi smo to videli med državami. Torej, način, kako se razvija politika, vključuje tudi spletne napade proti našim institucijam, proti komercialnim interesom in političnim interesom. Mislim, da je to nekaj, pri čemer so največji kriminalci vedno korak spredaj. V parlamentu smo se tudi želeli spopasti z velikim kriminalom in smo potem ugotovili, da so nas premagali, uh, na, nas je premagala naprednost na tehničnem področju od teh kriminalističnih bratovščin. Upam, da si bodo poročevalci ogledali natančneje to temo. Uh, Kar se tiče odbora Krim, lahko rečem, da ponovna ustanovitev tega odbora je nekaj pomembnega v tem parlamentu. Vsak pritisk, ki ga izva, bi ga izvajali tisti, ki so pripravili to poročilo, bi bil zelo dobrodošel. Potem pa še vprašanje zamrznitve sredstev. Mislim, da je težava, ki, s katero se očamo že nekaj let, pri organih kazenskih pregona je identifikacija pred zasegom. In moram reči, da so kriminalci zelo dobri pri deidentificiranju sredstev. In zato potrebujemo poseben organ ali poseben vpliv, zato da bomo lahko vzpostavili to preden sploh se lotimo zasega. Hvala. Hvala, Timoti. 8. Awesome kolegov odbora Libe se je prijavilo eh, k besedi in zagotovo imate dobre prispevke. Prišli pa so tudi italijanski kolegi in želel bi se, da se tudi oni odzovijo na vaše pripombe. Zato prosim, če se držite časa dveh minut za vaše prispevke, da bomo lahko vsi imeli čas za govor. Naslednja je Katarina. Eh, tudi sama ne morem skriti čustev, ko se oglašam na to temo. Tako kot eh, pravi gospod Moraes in tudi Rozi, Skratka, ti fenomeni so direktno prizadeli tudi mene in mojo družino in zato se tu odzivam nekoliko bolj čustveno in želim podati skromen prispevek eh, temu področju in sicer eh, kar zadeva boj eh, proti organiziranemu kriminalu. Eh, to je sedaj mednaroden fenomen in je zdaleč presegal meje Italije. Mislim, da je to dejansko tema, ki moramo posvetiti našo pozornost in kjer moramo dejansko napraviti vse, uporabiti vsak instrument za to, da se učinkovito borimo proti temu fenomenu. Zahvaljujem se Rozi Bindi dejansko je eh, zelo eh, obsežno predstavila delo, ki ga je upravil italijanski odbor eh, glede boja proti mafiji in drugim zločinskim organizacijam. Opozorila je, da je ena glavnih metod za boj proti organiziranemu kriminalu tista, da se poskuša te organizacije ekonomsko oslabiti z ustreznimi ukrepi za zasek premoženja med drugim Eh, kajti eh, to eh, se je bistveno pokazalo, da ilegalne dejavnosti organiziranega kriminala vplivajo na legalno ekonomijo naših držav. To se v bistvu že dolgo časa ve, to je zelo razširjeno. Eh, to eh, korenini v naših izkušnjah, v italijanskih izkušnjah, pa tudi še zlasti v eh, izkušnjah Sicilije. To so bile tiste preiskave, ki jih je izvedel ta majhen nukleus, to je, s tem je začel že moj oče in ki je bil bit v enem prvih atentatov leta 83, Borsellino in Falcone sta enako usodo doživela devet let kasneje. Moj oči Eh, je tisti, na katerega je spomnila tudi um, Rozi. Šlo je za zakon, ki je bil potem sprejet. Uh, po Budnik je bil ubit eno leto prej kot moj oče. Uh, in šlo je dejansko za pomen boja proti mafiji, da je treba ta boj začeti tam, kjer jo najlažje prizadenemo in sicer na ekonomskem področju. Že od 80-ih let je bilo napravljenih mnogo pozitivnih korakov naprej, ne samo v Italiji, ampak tudi po vsej Evropi. Eh, in če gledamo na evropsko raven, mislim na sklepe iz Tampereja iz leta 1999, potem imamo tudi direktivo iz 3. aprila 2014, kjer gre za zase konfiskacijo eh, premoženja, ki izhaja iz kriminalne dejavnosti. Eh, in eh, direktiva naj obravnava pomembne vidike, eh, tudi kar zadeva okvirno uredbo, gre za predpise, ki bodo, ko bodo izvajani, dejansko pomenili napredek v boju proti organiziranemu kriminalu. Zelo žal mi je, Eh, da nisem sodelovala v odboru Krim, ker sem šele sedaj evropska poslanka eh, in dejansko so bili to zelo pomembni odločilni trenutki, ko je šlo za eh, sprejem zakonodajnih aktov na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Hvala. Ehm, gospodu von Kirkofu, da je spomnil na to in upam, da se bo delo nadaljevalo. No, zaključila bom. E, skratka, delim vse, kar je povedala gospa Bindi e, glede dejavnosti, e, ki jih je potrebno nadaljevati in izvajati po vsej Evropi. Torej, še čisto na kratko o ekonomskem vprašanju, kajti dejansko mislim, da je potrebno tu izvajati največji pritisk tudi na nacionalni ravni, zato da bo nova direktiva direktiva o konfiskaciji lahko čimprej odejanjena in da bo začela čimpreje učinkovati. E, čisto na kratko se moram dotakniti tudi potrebe e, po e, izvajanju dveh pomembnih izjav tega parlamenta in sicer z 2. aprila 2014. Komisija je bila pozvana, da izdela nove predloge zlasti z vidika konfiskacije, tudi če še ni bilo eh, kazenske eh, obsodilne obsodbe. Eh, mislim, da moramo delati naprej po tej poti in da moramo nadaljevati tudi za sprejemom pravnih aktov, ki nam omogočajo, da se organiziran kriminal učinkovito zatira. Mislim, da je to naloga, ki jo imamo vsi, Eh, tudi zato, da bi nadaljevali z eh, angažmajem, ki je zahteval toliko žrtev. Hvala. Hvala, Katrina. Mislim, da to, kar si dela, da govori samo zase. Sedaj pa gospod Tomaš Čitovski.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 tem, kako je sicilijanska ali pa italijanska družba vključena v to, kako so iz Libije v Italijo tihotapili ljudi. In potem so v bistvu dobili subvencije. Veliko je bilo govora o tem, da je potem italijanska mafija preusmerjala subvencije v svoj prid in te subvencije nam bile namenjene beguncem na jugu Italije. Zanima me, ali imate kakšne podobne informacije in kaj počnete v zvezi s tem. Evropska unija želi, da so gospodarske družbe čim bolj pregledne glede um, strukture lastniških deležev. Bilo to koristno. Hvala lepa, Tomas, in hvala, da si bil kratek. Sedaj pa Juan Fernando López Aguilar. Bil je tudi predsednik odbora Libe. Torej, prosim. Hvala lepa. Spoštovana gospa Binti, tukaj sem. Že večkrat smo se videli. Del riassunto dell'esperienza della Commissione parlamentare entro il Parlamento italiano. Uh, in... Eh, hvala, da ste predstavili vaše izkušnje. Imam vprašanje, eh, čisto na kratko, prvo vprašanje. E, kakšna bi bila lekcija, najjasnejša lekcija, ki bi jo lahko opisali, kar zadeva evropskega e, javnega tožilca? Zlasti kakšen nauk bi iz tega izšel e, iz preiskovalnega odbora proti mafiji? oziroma protimafijskega državnega tožilstva. In kakšne nauke bi lahko potegnili, če bi eh, želeli oblikovati evropskega javnega tožilca? Kaj bi nam eh, pomagalo na osnovi italijanskih izkušenj? Če bi to na primer primerjali tako, kar zadeva organizacijo, kot tudi eh, naloge. Skratka, gre za tako imenovano funkcionalno izvajanje. Mm, kako bi bil videti torej, eh, ta pravobranilec na italijanski in evropski ravni. No in potem preiskovalni timi, skupni preiskovalni timi, kar ste tudi omenili, kako bi jih ovrednotili, ocenili, kako bi ovrednotili področje njihovih nalog, možnosti sodelovanja eh, proti organiziranemu kriminalu na čezmejn način. Eh, kako gledate na to za italijanskega vidika? Prav tako vas prosim, da javnost pregovorite o tem, kako to ocenjujete. Eh, kako je preiskovalni odbor ocenil italijanski prispevek v skupnih preiskovalnih timih? Eh, to bi bila tudi možnost, da se to upošteva pri eh, legislativnih aktih, ki zadevajo tudi naš libe odbor. Ukvarjamo se z kazensko zakonodajo eh, in to moramo izvajati. S tem se ukvarjamo tudi v parlamentu. Thank you. I like Timothy's question, a very good question. Ja, zelo dobro vprašanje. V redu. Alessandro Mussolini. Grazie, io saluto la presidente. Eh, hvala. Dobar dan, gospa Bindi. In eh, hvala, da ste eh, predložili to aktualno poročilo. To bi lahko bila pomembna platforma za um, sestavo oblikovanje odbora. Lahko bi navezali na predloge, ki so bili že podani. In sicer se želim dotakniti nečesa, kar ni postranskega pomena, ampak je pravzaprav zelo pomembno. Če e, izdajamo evropske direktive, potem je pomembno, da pri izvajanju teh direktiv dosežemo poenostavitev in zelo, da imamo zelo jasno bestilno predlogo, e, kajti na ta način zožujemo manevrski prostor in včasih tudi zelo namirno interpretacijo, tolmačenje tako kot se je to naprimer zgodilo pri zakonu, ki smo ga sprejeli v Italiji eh, o eh, glasovanju in sicer eh, definicija za organizacije oziroma združbe, ki so pomembne, podobne mafiji, ta definicija je bila zelo nejasna in eh, na ta način eh, pravzaprav to zožuje tudi preiskovalni prostor oziroma ga ni mogoče jasno eh, zaokrožiti. Zato so te jasne definicije zelo pomembne. Mafija ni samo italijanski fenomen, ampak je globalni fenomen in ne moremo se skrivati za argumentom, da je to samo italijanski problem. To je gospa predsednica Bindi tudi povedala. To je drama za neštevilne družine. E, to je e, video poker, družine se uničujejo na ta način, to je razširjeno e, v Italiji po vseh barih, pa tudi mislim, da že v tujini. Govore je bilo tudi o nujnosti Eh, vzpostavitve Evropskega državnega tožilstva. Kolega je govoril tudi o enotnih preiskovalnih timih. Eh, to bi seveda lahko tudi podpiralo Evropskega tožilca in potem seveda tudi še za vse konfiskacija eh, pa tudi nova uh, dodelitev tega zaseženega premoženja. Hvala. Hvala, sedaj pa Birgit Cipel je koordinatorka socialistov demokratov. Hvala lepa in hvala lepa za to poročilo, kolegice Bindi. To je zelo jasno pokazalo, da je organizirani kriminal nekaj, kar je problem za vse države članice. No, ampak mislim pa, da poročilo tudi jasno kaže, da obstajajo razlike med državami članicami, ko gre za organizirani kriminal torej ko gre za to, kdo se s tem ukvarja, kakšen je učinek organiziranega kriminala na legitimno gospodarstvo in pa kakšna povezava tudi med organiziranim kriminalom ter pa javno upravo, ter pa politiko. Obstajajo določene razlike med državami, določene posebnosti, bi rekla. Zato ni vedno ravno enostavno poiskati enega in edinega načina za to, kako se boriti proti temu kriminalu v vseh državah. Potrebujemo raznolike ukrepe. Ampak vseeno pa so nekateri vidiki dokaj podobni. Že prej smo govorili o tem, da moramo še vsi delati na določenih elementih, ko gre za pranje denarja in pa goljufije. Tukaj moramo gotovo čim bolje sodelovati. Potem naprej. Kako postopati v prihodnosti. Tukaj v tem odboru mislim, da moramo opraviti nadaljne spremljanje vseh direktiv in pa vseh ukrepov, ki smo že sprejeli. Nekateri so bili dorečeni in sprejeti samo v zadnjem mandatu. Predvsem moramo poskrbeti, da bodo ti dokumenti dejansko uveljavljeni v praksi. Najprej moramo to spraviti v praksi in potem šele lahko gremo na nove ukrepe in nove dokumente. Pa še nekaj. To, kar se tukaj odloča na evropski ravni, bo učinkovito samo, samo, če bodo države članice to dejansko izvedle v praksi in če bodo sodelovali med seboj. Morda bi lahko gospa Bindi povedala kaj v zvezi s tem, kaj ti sedaj na evropski ravni predvsej ukrepov, ampak nas pa skrbi, da tega potem v vseh državah ne izkoriščajo, ne uveljavljajo zelo učinkovito. Zato mislim, da se moramo predvsem osredotočiti na to. To, kar že imamo, mora biti čim bolj učinkovito uveljavljeno v praksi. Šele potem lahko gremo na nove ukrepe, kajti to mislim, da bo najbolj način, najboljši način postopanja v našem delu. Hvala. So transposition and implementation. Ja, torej prenos in pa izvajanje. Laura Ferrara je koordinatorka skupine e FDD. Laura. Grazie, presidente. Grazie, onore. Eh, hvala, gospod predsedojoči, hvala, gospa poslanka Bindi. Eh, hvala za to, da ste danes med nami in hvala tudi za eh, zelo aktualni povzetek vašega delovanja. Zelo me je veselilo, ko ste rekli, da je pač treba priznati mafijski fenomen na evropski ravni. Namreč mnoge države članice danes tajijo da bi tak organiziran kriminal mafijske narave obstajal tudi pri njih. Eh, in eh, ta fenomen smatrajo za izključno italijanski fenomen, čeprav vemo, da temu nikakor ni tako. Eh, prav tako me je veselilo, da ste govorili o tem, da je potrebno ustanoviti protimafijsko Evropsko državno tožilstvo. Minister Orlando je na moj predlog podprl to, da se oblikuje protimafijsko evropsko toživstvo in sicer je rekel, da je to realističen projekt. E, bila so sicer tudi drugačna mnenja, ampak danes smo slišali ravno nasprotno. Prav gotovo obstajajo dobri razlogi za poenotenje zakonodaje na področju boja proti mafiji in za oblikovanje Evropskega državnega tožilstva tako da bi imeli skupno zakonodajo in na osnovi tega bi lahko eh, izvajali eh, preiskave oziroma vlagali eh, obtožne predloge. Sprašujem se, Eh, kar zadeva priporočila in predloge eh, za zaseg premoženja oziroma prisluškovanje telefonskim eh, pogovorom. Ali ne bi bilo poleg tega primerno tudi, da bi proučili tudi zaseg z učinkom za nazaj oziroma kasnejši zaseg. To bi nam dovoljevalo, kot veste da bi tem organizacijam oduzeli tla pod nogami in na ta način eh, se ne bi osredotočali samo na boj proti posameznikom, torej proti malim ribam, tako rekoč. Skratka, ne na zadnjo osebo, ki je zadnji člen v verigi in je pravzaprav samo nek podaljšek mnogo, mnogo večje organizacije. In eh, potem eh, tudi zasek eh, dobrin mafije. Tudi vi ste rekli, eh, da je to projekt, eh, ki še ni eh, zaključen. V Italiji obstaja dokaj velik pul dobrin, ki so bila mafiji že oduzeta, ampak to je potrebno vrniti državljankam in državljanom, torej gospodarstvu iz različnih razlogov um, ustrezni organi morda niso še imeli možnosti za to eh, oziroma je za nekega državljana zelo težko, da pridobi neko poslopje, neko premičnino, ki je nekoč pripadala mafiozu. Eh, zelo težko bi bilo tudi kulturno gledano eh, tako poslopje oziroma tako hišo legalno nasiliti tu je eh, potrebno opraviti še kar predsej dela. Eh, tu moramo predvideti še druge določbe, eh, naprimer, da bi predvideli organizacijo oziroma združenja, ki bi prevzela to vrstne naloge. In vprašanje nadzora evropskih skladov vemo, da organiziran kriminal vpliva tudi na razdeljevanje oziroma upravljanje z evropskimi sredstvi. In to seveda jemlje denar italijanskim državljanom, pa tudi evropskim državljanom. E, tako da mislim, da je tudi tej temi treba posvetiti kar nekaj pozornosti. E, prav tako se strinjam z kolegico Mussolinjevo, e, da bi morali razmisliti o ponovni vzpostavitvi odbora Krim. Škoda bi bilo, eh, če bi odprti predlogi kar tako ostali zunaj. Hvala, um, to je zelo pomembna zadeva, zato ste vsi dobili pa veliko časa, ampak vseeno želim dati um, več časa tudi italijanskim kolegom. Iva, želiš še z naše strani kot zadnja? Prosim, Eva. Eva, ja. Hvala lepa, gospod predsednik. In hvala lepa, gospa, da ste prišli sem, da delite z nami vaše izkušnje. Bom povedala nekaj zelo enostavnega. Namreč tukaj ni nič novega, nič neznanega. Italija ima dobre sodnike, ampak njih pa ravno veliko. Zato, ker um, v proračunu ne namenjate prioritete eh, pravosodju. Imate tri eh, sodnike na sto tisoč prebivalcev in eh, to je polovica tistega v Nemčiji in pa ena petina tistega na Norveškem. Torej, malo, malo sredstva namenjate za pravosodje in pa za sodnike. In to je potem problem, kajti to potem vpliva na plače sodnikov, tuživci in vseh drugih to besedilo se da v redu, imate kvalificirane sodnike, ampak nimajo pa zadosti sredstev, zadosti denarja. Zato mislim, da besedila pač ne bodo ničesar rešila. Me pa zanima, kaj boste storili za to, da bi končali tudi s tem uh, mafijskim pristopom pri uh, naravi. Naprimer, govorim o jugu Italije in pa o tej gori odpadkov o tem onesnaževanju na jugu Italije. Tam, kar kopiča te odpadke, pa nihče tega ne kontrolira. Kdaj bodo tamkajšnji toživci sprožili postopke, da bi se to končno končalo? Kako bi lahko povečali proračun za pravosodje? Morda bi lahko LuxLeaks uh, vzeli kot zgled pri tem. Kajti tukaj vidite, naprimer, uh, eh, nekatera italijanska podjetja gotovo ne plačujejo davkov in če bi šli po njihovih sledeh, bi gotovo lahko pobrali več davkov od teh podjetij in potem bi lahko plačali pravosodje in pa sodišča. Morda bi lahko vaša vlada tem fiskalnim organom, ki pobirajo davke, dala takšno vodila, torej, da tukaj nekaj storijo. Sicer pa hvala lepa, eh, da ste tudi nekatere civilno-pravne postopke um, vključili v svoj zakonik, kajti mislim, da um, je treba spremeniti tudi kazenske postopke, predvsem glede zaplembe in pa zasega premoženjskih koristi. Um, v Franciji, naprimer, so nekatera sodišča neprimerna za pregon kriminala in treba je torej napraviti čim več nacionalnih reform, zato da se bolj borimo proti tem problemom. Pa še nekaj. Namenjše direktivo o goljufijah to bo podlaga za Evropski tožilski urad. In Evropski tožilski urad se mora boriti tudi proti mafiji in torej mora se eh, boriti tudi za zaščito finančnih interesov Evropske unije. Zato mislim, da bi bilo to zelo dobro. Hvala. Eh, eh, Gospa Bindi, sedaj pa vam predam besedo, če se strinjate. In samo tako za usmeritev. bi lahko vi povedali, um, na kaj boste odgovorili vi, na kaj morda vaši kolegi. Prosim, kar povete. Eh, hvala, predsedojoči, seveda. Najprej hvala vsem poslankam in poslancem, ki so se oglasili. Eh, želim se dotakniti nekoliko vsakega od teh vprašanj in komentarjev. Uh, Eh, prav gotovo je zaželjeno, da tudi drugi člani odbora, zlasti gospa Garavini, ki so tudi že predsedovali odboru eh, na evropski in mednarodni ravni eh, in je poročevalka oziroma sestavljavka poročila, ki ga danes predajamo, da tudi spregovori in da se odzove na nekatera vprašanja. Eh, prav tako bom povabila tudi podpredsednika FAVA, da eh, se odzove na vaše komentarje. Eh, tako da se bodo lahko oglasili tudi drugi, skratka, pripadniki drugih političnih strani, ki sodelujejo v našem odboru. Eh, in eh, oče eh, tega je bil pravzaprav sodnik, ki je posvetil celo življenje v boju proti mafiji, proti drageti, ki se je boril v ospredju kot vem, bo to združenje na obisku tudi v parlamentu in predstavljajo pomembnega protagonista na eh, področju civilnega boja eh, proti eh, mafiji, ki pravzaprav podpirajo državne organe. Kar nekaj je bilo doseženega s pomočjo tega združenja tudi na področju zakonodaje. V LOF socialni demokrat, sekretar odbora Duva, šef Movimento Cinque Stele, s skratka um, predsedujoči te poslanske skupine v našem uh, odboru. Eh, prav tako imamo še nekega drugega poslanca iz tega gibanja. Skratka, besedo bom dala gospodu Favvi in tudi drugim, ki bodo eh, dopolnili to, kar bom povedala. Želim pa poudariti nekaj vidikov. dovolila si bom eh, nekaj minut, predem bom predala besedo drugim. Eh, popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala gospa Sipels eh, v zvezi z dejstvom, da moramo identificirati direktive in določbe, ki jih že imamo, pa moramo dosledno uporabljati. Skratka, imamo že sredstva, inštrumente, Kar nekaj tega je že in pomembno je, eh, da je treba zagotoviti, da se tudi izvajajo. Bolj pogumni moramo biti pri izvajanju in zagotoviti je treba, eh, da bodo koraki, ki smo jih že naredili, tudi eh, učinkovali. Zlasti na temo pravosodja na splošno in v naši državi. Tudi o tem želim povedati nekaj drži. V teh letih smo dosegli znatne rezultate, tudi zahvaljujoč eh, vzpostavitvi pula za boj proti mafiji. To so stvari, ki sta jih začela že Falcone in Borsellino, ki pa so se potem razvijali naprej na vsakem področju, eh, tako da imamo sedaj protimafijsko vojake, um, inštrumente in ustrezne policijske enote v vseh regijah, ki se ukvarjajo posebej s tem fenomenom. Imamo pa tudi nacionalno državno tožilstvo v ta namen in mislim, eh, da eh, bi iz teh organizacij lahko potegnili tudi napotke za morebitno evropsko državno tožilstvo. Eh, mi smo torej, kot že rečeno, Eh, dosegli pomembne rezultate, vendar pa še naprej plačujemo ceno za to, da je treba na področju pravosodja še marsikaj nadoknaditi in plačujemo tudi ceno eh, za to, da eh, se ni dovolj agresivno delovalo zoper določena kazniva dejanja na področju korupcije, financ in sedaj so potrebni ukrepi, ki so bolj drastični pri vseh tistih kaznivih dejanjih, ki eh, jih eh, običajno uporablja mafija, zlasti kar zadeva boj proti finančnim eh, kaznivim dejanjem. In zato je delovanje pravosodja za nas eh, še prav posebej pomembno. In potem tudi tipologizacija okoljskih kaznivih dejanj. Eh, tudi to je v odgovornosti določenih odborov za okolje, tudi tu smo že dosegli kar precej rezultatov. Eh, tudi druge države so v preteklosti eh, z pomočjo kamore odstranjevale pri nas odpadke. to pa seveda vpliva na tiste proizvode, ki lahko nastajajo na tem področju v Italiji. Sedaj bom predala besedo tudi eh, drugim, eh, naprimer tema imigracije, tema eh, tihotapljanja ljudi. Eh, ta hip pravzaprav nimamo še eh, rešenih postopkovnih vprašanj, vendar pa vemo, da je mafija sposobna zagotoviti eh, sredstvo oziroma izdvojiti sredstva zase, ne glede na to, odkot prihajajo. Ravno to je bilo ugotovljeno v preiskavi, ki ta hipoteka v Rimu. Obstajajo različni načini, Eh, kako se izkoriščajo imigranti, eh, naprimer v okviru transporta. Eh, ni javnega ali zasebnega denarja, ki ga mafija ne bi zmogla pridobiti za sebe. Skratka, tu je potrebna izredno velika budnost, pazljivost. In kot že rečeno, predem dam besedo kolegom. Še naslednje tema konfiskacije zasega, tema, ki je za nas zelo pomembna. Dosegli smo bilateralne rezultate zlasti za Veliko Britanijo in Francijo, eh, ko gre za vprašanje vzajemnega priznavanja. Seveda bi si želeli, eh, da bi bili te sporazumi razširjeni tudi na druge države članice. Eh, kajti Eh, tudi eh, če se smeti ilegalno odlagajo nekje v Romuniji, bi želeli eh, poseči vmes in ukrepati. In potem seveda še izziv vračanja zaseženih mafijskih dobrin družbi. Tu bi morda moral biti naš glavni cilj, da podpiramo ustrezna podjetja, in tudi tu smo iz preteklih napak. Zlasti, kar zadeva delovanje ustreznih organov agencij v Italiji, eh, ki je pristojna za vračanje teh eh, dobrin. In eh, tu bi z drugimi državami morali poročiti tudi napake, ki so bile storjene v preteklosti. Torej, hvala vsem, eh, hvala eh, za to, da je to vprašanje postalo prioriteta v tem mandatnem obdobju, sicer boj proti tem fenomenom na mednarodni ravni. To je nekaj, kar ni tako samo umevno in tudi v preteklih mandatnih obdobjih je to bilo nekaj, eh, kar je bilo morda kot fenomen nekoliko zanemarjeno. Eh, ko je bil, bil oblikovan protimafijski odbor v preteklem mandatnem obdobju. Eh, in prav iz tega razloga smo danes tukaj v Evropskem parlamentu. Skratka, nujno želim podariti, kako relevantno je to, kako relevantni je boj proti mafiji in danes to ni možno, če tega ne izvajamo v mednarodnem merilu. Eh, zlasti na evropski ravni, kajti mafijski. Eh, fenomeni niso samo fenomeni, ki imajo italijanski zvor, ampak so to tudi drugi fenomeni, ki so vedno zaskrbljujoči, zlasti sinergije in tesno sodelovanje med temi organizacijami in sposobnost doseganja sinergij, eh, zato ker imajo te organizacije enake oziroma podobne interese. Situacija je tako alarmantna, eh, da postaja vedno bolj nujno, da se ta boj razvoj poenoti in uskladi in konvergira na mednarodni ravni. Eh, osredotoči eh, osredotočiti se želim na nekaj stvari, ki so bile danes omenjene. In sicer gre zlasti za vlogo eh, Evropskega javnega tožilca in na možne sinergije, ki se lahko dosežejo z državnimi eh, tožilstvi v posameznih nacionalnih državah, ki se ukvarjajo s tem, kot naprimer eh, kibernetična kriminaliteta. To so tiste točke, ki so bile že omenjene. Eh, zlasti eh, želim eh, povdariti, eh, Eh, da eh, tudi se je skazalo v našem odboru, eh, da je funkcija Evropskega javnega tožilca cilj, ki je definitivno dosegljiv. Zlasti tudi zaradi italijanskega predsedstva in to je pravzaprav ne izmed prioritet na področju pravosodja in varnosti. Eh, potem želja, ki se je izkristalizirala v našem odboru, je, da pri tem eh, Evropskem državnem tožilstvu eh, naj ne bi šlo samo administrativno goljofijo, s katero se škodi Evropski uniji, ampak da bi šli nekoliko dlje in da bi dejansko ustvarili nekega javnega pravobranilca, državnega tožilca na evropski ravni, ki bi se ukvarjal samo za fenomeno mafije. Ne, ne bi pa to zadevalo samo administrativnih prekrškov, ampak da bi področje delovanja Slovenijo postalo nekoliko širše, da bi to dejansko postal nek evropski eh, tožilec, ki bi se ukvarjal z, samo z mafijo. Uh, in po našem mnenju bi eh, to lahko podalo zelo velik prispevek. S tem se pravzaprav vračamo na Giovanni Falconeja, na oblikovanje nekega državnega tožilstva, eh, ki ima namen zbrati elemente, ki izhajajo iz različnih eh, preiskav. Po možnosti izhajajo tudi iz različnih držav, iz različnih nacionalnih državnih tožilstv. Zato, ker um, so te dejavnosti, te organizacije vedno bolj povezane med seboj in zato je potrebno neko uh, Eh, tožilstvo, ki je kompleksno, ki ima nek celovit pogled na to, kako se bojevati, naprimer, eh, proti tovrstnim dejanjem, proti tih otapljanju in tako naprej. Odnosi med različnimi državnimi tožilstvi je nekaj, kar je zelo, zelo zaželjeno in nekaj, za kar menimo, da je to pravzaprav en glavnih ciljev, eh, ki ga zasledujemo. Eh, zato, da bi eh, na ravni pravosodja oblikovali pogoje in pridobili inštrumente za boj proti mafiji. Eh, poleg tega se bomo sredotočila tudi na vidike kibernetičnega kriminala. Tudi to je pravzaprav vidjetno izrazitejši, kaj ti izkoriščajo se tehnološki instrumenti in inovacije na tehnični ravni. Zato je tudi tukaj potrebno tesno sodelovanje na mednarodni ravni. E, to je tudi eden izmed ciljev, ki smo ga poudarili, namreč sodelovanje na mednarodni ravni med eh, preiskovalnimi organi in drugimi organi pregona, naprimer eh, policijskimi pravosodnimi organi in potrebna je okrepitev inštrumentov, ki jih danes že imamo in ki bi jih lahko koristili za spodbujanje sodelovanja na mednarodni ravni, zato da bi presegli ovire, ki morda še obstajajo v posameznih državah, naprimer Asset Recovery Office tako kot tudi naprimer oblikovanje skupne evropske baze podatkov, da bi imeli torej preplet različnih podatkovnih baz iz držav članic in bi na ta način bili sposobni identificirati oblike investicij, ki izhajajo iz strani mafije in da bi imeli možnost, da natančno ugotovimo, Eh, kje so investicije, ki izhajajo iz premoženja, eh, ki izhajajo iz pranja denarja. Skratka, tudi s tem instrumentom bi lahko napravili zelo veliko. Eh, s tem se zahvaljujem kolegicam in kolegom in še naprej sem na voljo, kolikor bodo še kakšno vprašanje. Oh, ja, Hvala. Hvala. Zelo vesel sem, da sem tukaj z vami v tem odboru. Mislim, da smo pred leti že dobro sodelovali tudi pri izročanju. Tukaj mislim, da gojimo dober duh sodelovanja. Predvsem bolj konkretni smo pa, kot smo bili v preteklosti. mislim, da vsi vemo, da je mafija grošnja, da je to kompleksna stvar, ampak gotovo se je vmešala v življenje vseh državljanov po vseh državah članicah, tudi vpliva na soverenost držav članic. Upam, da bomo pripravili čim bolj učinkovite mehanizme za boj proti tem problemom. Mislim, da je tudi naše institucionalno delo vedno bolj kakovostno. Sedaj imamo to direktivo o zasegu premoženskih koristi. Upam, da bomo imeli tudi torej, tega toživca um, za boj proti organiziranemu kriminalu. Hvala, Duva. Hvala, gospod Bindi. Ja, gledajte, tukaj nismo zato, da bi pripravili samo poročilo. Želimo tudi vaše prispevke, vaše komentarje. Zato hvala lepa vsem, ki ste prej omenili organizirani kriminal, kajti pri nas, v moji državi, imamo res ogromne probleme, to je res. Ampak stvar je v tem, da se te mafijske združbe širijo in spreminjajo. Zato mislim, da tega ne smemo podcenjevati in se moramo tega lotiti tudi v tem odboru. Ne odgovorim, um, gospod Ferrari, glede tega urada za izterjavo sredstev potrebuje tudi politično voljo. Urad sam ni dovolj, potrebuje tudi finančne in človeške vire v takšnem uradu in podobnih uradih. Ne vem, ali to spada na svet za pravosodje ali za notranje zadeve. Glede, stvar je v tem, da tukaj um, imamo drugačne prioritete v odboru za boj proti mafiji, kot pa so prioritete naših vlad. Uh, kar se tiče zelenih, bi rekli tole. V Italiji obstaja poseben odbor za boj proti ekomafiji in mislim, da Italija tukaj dela na vseh področjih. Koliko za skofiliti? Per eh, rivolgere un. Hvala, gospa Bindi. No, pozdravljam vse kolegice in kolege iz tega odbora in hvala lepa vsem za to zanimanje, za to temo. mislim, da kažemo to, da se želimo boriti proti mafiji. Naj še dopolni gospod Bindi in pa gospod Rabini odprej. Zelo pomembno je, da se borimo proti mafiji skupaj na vseh področjih. Mafija se v Italiji okrepila in to je povzročilo veliko težav. Sedaj je to posledica pomankanja volje pomankale politične volje, zato da bi ustrezno rešili te probleme. Tukaj v Evropi moramo vedeti to, da mafija ni samo problem Italije ali pa sploh Južne Italije, to je problem za vse države nasplošno, ker ti stvari o tem, da potem, kot je kolegica že povedala, mafija investira tja, kjer je mogoče uložiti um, sredstva, torej kjer je več denarja. Zato mislim, da moramo vsi skupaj pri tem sodelovati, problem ni tako zelo daleč, kot si morda kdo misli. To ni samo nekje v Italiji, to je posod po Evropi in posod se moramo tega zavedati. V Duisburgu v Nemčiji je prišlo do oboja pred par leti in vidite, kako se te stvari širijo, tudi po drugih koncih Evrope. Torej, lepo je, da smo videli, da se vsi dejansko še nas popasti s tem problemom. Mislim, da uh, je to vedno bolj intenzivno jasno in uh, sedaj smo končno začeli to bolj um, skrbno proučevati. Ja, se moram opravičiti drugim kolegom iz odbora, ker ti sedaj smo reže porabili vaš čas, ki naj bi bil na voljo. Dajmo tudi s pomočjo svetovalcev in pa sodnikov, ki so napoteni na delo v našem odboru. Zato tudi njim res hvala lepa za vse upravno delo vsak dan nam pomagajo. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa vsem za pozornost. Hvala lepa, gospod Bindi. No, res, žal mi je, žal mi je, moramo zaključiti to sicer odlično razpravo. Mislim, da je bila to odlična, kakovostna razprava in sedaj smo dosegli večjo zrelost v tej razpravi med vašim odborom in pa vašo temo in pa našim delom. Vemo, kako je z odborom Krim, ampak tudi mi tukaj že posebej delamo na kazensko-pravnih zadevah. Sedaj imamo že kar nekaj zelo uglednih italijanskih članov, poslancev v temi po prejšnjih mandatih in vsi skupaj smo odlično sodelovali. Mislim, da se je to izkazalo tudi v tej razpravi. Prav tako bi se rad zahvalil tudi članom italijanskega parlamenta, tisti, seveda, ki ste govorili. S Klaudijom sem delal na preiskavi in potem, kot je dejal Juan Fernando, po nekaterih preiskavah smo prišli do praktične, konkretne vsebine, kot je povedala kolegica Sipel. Sedaj pa gre predvsem za uveljavljanje, kaj bomo dejansko storili v praksi, kaj bo prevedeno v zakonodajo in po prakso. Sedaj po Lizbonski pohodi lahko marsikaj storimo za svoje državljane, ne samo v Italiji, ampak tudi po celotni Evropski uniji. Zato res mislim, da smo prišli do konca tega kroga. Sedaj predvsem govorimo o tistem, kar je govorila Katarin in pa o tem, da, kot je predala kolegica Sipel, moramo dejansko oblikovati ustrezno zakonodajo in jo prevesti v prakso. Skratka, mislim, da bi bilo res zelo, zelo koristno, da smo pravili to razpravo ravno sedaj ob koncu italijanskega predsedovanja. To je bil res fenomenalen čas za to. Hvala lepa, da ste prišli in bomo še vedno gojili naše stike, kajti ne glede na to, kako bo z odborom Krim, mi še vedno bomo nadaljevali s tem delom tudi v prihodnosti in gotovo se še kdaj vidimo, upam, da kmalo. Hvala lepa vsem vam in pa vašim kolegom, zato ste prišli. Hvala lepa. colleagues, um, we can move um, now straight on to the next item on the agenda. Samo trenutek. Euh, je pa šlo že, da je bilo. Je pa šlo že, da je bilo.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 Okay, colleagues, um, let's, uh, begin. No, sedaj prvi začnimo, kolegice in kolegi. Naslednja točka. Študija o temeljnih pravicah na letališčih. Oziroma, na kopenskih mejah, eh, ugotovitve iz izbranih mejih prehoda Evropske unije. 10. 11. novembra je Agencija za temeljne pravice skupaj z italijanskim predsedstvom uh, um, organizirali to konferenco o temnih pravicah. Letos je bilo govora o temnih pravicah in pa migraciji. Agencija je tudi izdala dve študiji in ti dve študiji imate tukaj, tudi vi ste torej to dobili. Najprej je bilo govora o temnih pravicah na letališčih, potem druga pa kopenske meje. Gospod Frisorovskem Abling je tukaj z nami, vodja oddelka za komunikacije pri Outreach, eh, agenciji za temeljne pravice. Tukaj bo podal krajšo predstavitev, potem pa bomo imeli še razpravo in pa vprašanja. Gospod Arvin, torej beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa, da ste povabili našo Evropsko agencijo FRA, torej agencijo za temeljne pravice. Bomo predstavili dve zadnji poročili, kot rečeno. To je bilo začeto na konferenci za temeljne pravice, to je bilo pred par tedni v Rimu. Takrat smo tudi um, pridobili pripombe vaše podpredsednice Jotove. Tudi ona bila tam. Dan, danes bom na kratko preletel ti dve poročili. Ti dve poročili smo izdali nekaj časa nazaj in to je zaključilo trilogijo že z prejšnjega leta. Uh, kontrole na morskih mejah smo obravnavali lansko leto in potem smo to lanskega marca to tudi predstavljal v tem odboru. Sedaj pa zaključujemo ta krok študij. Sedaj imamo torej še študijo o temnih pravicah na letališčih in na kopenskih mejah. Torej o izbranih menjih prihodih pri obeh. Pogledali smo si vidik temeljnih pravic, ki se nanaša na šengenski pravni red to vključuje tudi šengenski meni zakonik in pa potem azilni um, aki. Ugotavljali smo, kako so bile te določbe upoštevane, ali so to policisti um, opravili z migranti, organi na mejah in pa civilnimi družbami. Uh, v naših državah smo opravili več kot tisoč pogovorov, kot tudi v Maroku, Turčiji, Srbiji in Ukrajini. Prav tako smo opravili tudi študijo 400 mejnih policistov je to izpolnilo in dobili smo veliko koristnih podatkov iz tega. Celoten projekt je eh, so koordiniral tudi Frontex skupaj z nami. Predvsem so pogledali mejne prehode in predvsem kako to velja za državljane tretji državne, toliko EU državljane. Ugotovili smo predvsem naslednje. na splošno um, se rutinirano opravlja te mene kontrole držav tretjih držav, ampak vseeno pa se pojavi kar nekaj izzivov za te potnike. Predvsem smo izpostavili pet področji, kjer se lahko kaj izboljša in kjer smo tudi pripravili mnenja in pa smernice za pristojne organe. Kot prvo, pomembno vprašanje, tisti, ki potrebujejo mednarodno zaščito, bom sedaj preledil teh pet točk. Potem drugo, dostop do informacij in možnosti pritožbe. Kot tretje, začasno varovanje ter pa uh, dogovori za otroke, sploh za mladoletnike s spremstvom, oziroma otroke s spremstvom. Potem zasebnost ter pa varstvo podatkov, treba še pogoji med začasnim pridržanjem. Tukaj na srednji prosovnici vidite, tudi ta dostop do mednarodne zaščite. Tukaj smo ugotovili, da je izziv predvsem um, to, da vemo, kaj so sploh pogoji za to, da se nekdo prijavi za mednarodno zaščito. Kako lahko sploh uloži to vlogo v določenih primerjih? Smo ugotovili naslednje. Nekdo je rekel, če se vrnem v svojo državo, me bodo morda ubili. Ali pa reče, da sem politični begunec in zahtevam azil. Um, torej, ko je nekdo rekel to prvo, ni bilo ukrepo, niso ga potem um, napotili na ta izilni postopek. In to mislim, da je zelo pomembno. Prav tako je študija pokazala tudi to, da nismo vseh države tretjih držav obravnavali posamično, pa če tudi so pokazali potrebo po tem, da bi jih morali torej začititi. Smo pa tudi ugotovili nekatere pozitivne prakse, sploh ko gre naprimer za specializirane eh, ekipe na letrišču Frankfurt. Enako velja tudi za um, ukrajinsko, polsko mejo. Tudi tam smo našli kar nekaj dobrih postopkov, tam so pogosto tudi pomagali tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito. V zadnje pol leta, recimo, kot veste, je bilo to zelo žgoče vprašanje in veliko je bilo teh ljudi. Tukaj potem na tej prostornici pa vidite še to, da kot sem že povedal ravno kar, če nekdo jasno reče, da je begunec, se je to uveljavilo kot uh, azilni postopek um, v 26 odstotkih. Ampak to ponavadi ne storijo uh, meni policisti, če to ni bilo izredno rečeno. Eh, na kopenskih mejah um, je številka še nižja, samo 64 odstotkov se sploh odziva na to, ko nekdo ne reče, jaz sem begunec. In potem 30 eh, odstotkov ljudi je reklo, da sploh ne bi ukrepali v nobenem primeru. Potem naprej še nekaj, kar bi lahko izboljšali. To bo sedaj na naslednji prosovnici. Uh, dostop do informacij. Tukaj smo ugotovili tri glavne izzive. Kot prvo, sistematično zagotavljanje informacij o tem, kakšen je cilj in pa postopek pri določenih kontrolah, sploh uh, v drugi liniji. Torej, najprej imamo uh, prvi pregled v prvi fazi in se gotovilo, ja, meni organi so gotovili, da potrebujemo še um, naknadno preverjanje, še drugo preverjanje. In pogosto se je potem izkazalo, da postopek in pa namen takšnega postopka um, ni bil jasen. In šengenski meni zakonik v sedmem členu zahteva, da so ti cilji in pa postopki zelo jasni. Potem naprej, nekomu so zavrnili vstop in tukaj smo gotovili, da ni bilo čisto vedno jasno, zakaj se je to zgodilo in ti ljudje niso dobili informacij o pravni pomoči in kaj se lahko zgodi za to, da bi eh, to spremenili. Potem naprej, učinkovit dostop organizaciji za zagotavljanje pravne pomoči ter pa tolmačenja na vseh menih točkah tega ni vedno, um, to ni vedno zagotovljeno. Potem naprej jezikovne težave, tudi to smo identificirali. To seveda potem prepreči učinkovito komunikacijo med meni policistom in pa tem državljanom iz tretje države. Potem naprej. Manj kot polovica vseh uradnikov z letališč in pa kopenskih meja, je dejala, da bi posredovali informacije o ciljih in pa o postopkih. Malo kot polovica je to dejala. Potem zavrnitev vstopa. Razvidno je bilo, da številni uradniki ne bi omogočili informacij o dostopu do pravne pomoči in ta pravna pomoč gotovo je zelo osnovna, temeljna pravica, ki jo želite, če želite vstopiti v državo, pa vam to ni bilo omogočeno, torej če so vam zavrnili ta vstop. Pa še nekaj. Uh, dostop organizaciji glede dostopa do omejenih območij. Nekateri potniki so sicer imeli dostop, naprimer prositi za azil, so imeli te težave. In naprimer OZN, organizacija za begunce in pa organizacija za boj proti mučenju um, so tukaj relevantni. V Rimu na letališču smo ugotovili, da obstaja urad za informacije in pa tudi tomačenje za nekatere potnike iz tretjih držav. E, to velja za tiste, ki so zvrnili vstop, pa tudi za prosilce za azil, za oboje. Sedaj pa gremo na tretje področje, ki najbolj skrbi Agencijo za temeljne pravice, glede na naše študije. In sicer um, otroci, mladoletniki brez spremstva so v zelo ranljivem položaju. Tukaj vidimo, da sistem v teh državah ni vedno ravno idealen, sploh ne pri tem naknadnem preverjanju. Vse ni ravno idealno. Nam se je zdelo, da bi morali um, zagotoviti, da bo pri tem otroku tudi uh, polnoletna oseba. Torej, Če se opravi ta naknadni intervju v drugi fazi, mora biti tam nujno tudi polnoletna oseba, poleg tega mladoletnika brez spremstva. Na amsterdamskem um, letališču Šiphol smo videli, da so najprej otroke pripeljali um, pred ta začetni desk in takoj um, je prisotna tudi odrasla oseba. Potem še občutljivost, ki se pojavlja pri otrocih. Pogosto um, uradniki niso sposobljeni glede otrok in meni policisti pogosto rečejo, da bi bilo dobro, da bi bili bolje usposobljeni ravno glede teh specifičnih um, dejavnikov, ki so povezani z otroki. Tukaj imamo dobro prakso v Združenem kraljestvu, sploh na letališču Manchester. In tukaj smo ugotovili po študiji, da so ti migracijski uradniki dejansko usposobljeni za to, da se ustrezno pogovarjajo z otroki. Imajo na vsakem uh, prehodu vsaj eno osebo, ki je ustrezno usposobljena za komunikacijo z otroki. Potem četrti problem, spoštovanje zasebnosti in pa varsta podatkov. Tukaj smo gotovili to, da um, nekateri meni policisti ne bi obvestili potnikov o tem, zakaj je prišlo do uh, um, takšne zavrnitve, um, pa če tudi bi potniki to želeli. To se nam zdelo zelo problematično, kajti veliko je napak v um, drugem uh, SIS in pa drugem VIS sistemu. Torej, številni ti policisti so dejali, da se pogosto zgodi, da imajo te baze podatkov kar veliko napak. Torej, kar se tiče te baze podatkov, lahko rečemo, da obstaja velike spremenljivke um, in to na različne načine potem vpliva na pravice ljudi. Potem še drugi ziv, omejena dostop do poklicnega tolmačena v streznem času. Prašali smo uradnike, ali bi morda uporabili tudi zmožnosti drugih potnikov, če naprimer ta oseba ne more z njimi komunicirati. In večina uradnikov, na skoraj da vseh petih eh, glavnih letališčih, to lahko pokažemo potem na naslednji prostovnici, um, 67 odstotkov pravi, da bi bili potem drugi potniki njihovi tolmači in to seveda potem vpliva um, na kakovost komunikacije, pa tudi še kaj drugega. Ni jasno, kakšne so zahteve glede zaščite, prav tako je problem tudi potem varstvo podatkov oziroma zasebnost. To je predvsem problematično glede na to, da glede varstva podatkov meni uradniki um, niso ravno idealno usposobljeni. 65 odstotkov uradnikov pravi, da um, ni bilo usposabljena, enako je dejalo tudi 41 odstotkov na kopenskih mejah. Pa še zadnja točka, ki je še posebno problematična za našo agencijo na tem področju, pogoji med začasnim pridržanjem. V veliko državah je to kar velik izziv. Dostopnost eh, živil in pa vode, potem dostop do stranišč in pa uh, možnost počivanja. Potem naprej obravnavanje ranljivih skupin. Tukaj imamo naprimer otroke, ki so v um, prostoru, ki ne bili sicer odrasli, ali pa ženske, ki ne bili sicer samo moški in uh, ne morejo naprimer te ženske um, zapreti vrat, oziroma zaklepati vrat, ko spijo. Potem naprej. Uh, Problem je tudi v tem, ko morajo ti državljani tretjih držav um, izročiti svoje telefone in imajo dostopa do svojih telefonov. To je seveda potem problem pri uh, organizaciji dostopa do dokumentov ali pa tudi naprimer ne morejo priti v stik z nekom, um, od katerega želijo pomoč. V, na letališču Manchesteru smo ugotovili nekatere pozitivne prakse. Ko naprimer nekoga začasno pridržijo, ta oseba dobi prenosni telefon in potem lahko ustavijo svojo Eh, SIM kartico, imajo potem tudi dostop do ljudi, ki bi jim naprimer lahko pomagali potem, ali pa jim naprimer pripeljali, poslali dokumente, ki jih potrebujo. In potem še nadaljne spremljanje naše organizacije FRA in pa partnerjev, najprej s Frontexom. Tukaj razmišljamo o tem, da bi okrepili sodelovanje uh, glede priročnika o otrocih, potem še druge agencije, druge agencije, ki se ukvarjajo z pravosodjem, pravotraj zadevami Cepol in pa Europolsta, takšne agencije, tudi njih želimo vključiti v čim bolj praktično nadaljne spremljanje, želimo gotoviti, katera priporočila so najbolj relevantna tudi za njih in kaj spada v njihove pristojnosti. Še vedno bomo tudi zagotavljali informacije tudi za šengenske evalvacije. Prav tako bomo naslednje leto tudi začeli z pomembnim projektom o biometričnih podatkih. Tudi tam si bomo pogledali vidik temeljnih pravic v zvezi z biometričnimi identifikatorji, eh, kajti ravno to se vedno bolj pogosto preverja na menjih točkah. Toliko z moje strani, gospod predsednik. In še za konec naj vas upozorim še na nekaj drugega. Na sklepe konference Upam, da to lahko pozdneje razdelite tudi v tem odboru. Ti so govorili naprimer o tem, da moramo pri mejnih kontrolah upoštevati tudi temeljne pravice in pa da je treba čim bolje sodelovati s tretjimi državami. Marsikaj smo se dogovorili na tej konferenci, 300 praktičnih strokovnjakov je bilo tam, veliko vladnih strokovnjakov, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij, akademikov, ogrom ljudi je bilo tam in prosim, če si pogledate te sklepe konference. Hvala. Um, Hvala lepa za to zelo zanimivo poročilo. prisotna je komisija in Frontex tudi. Želite nakratko komentirati, najprej komisija? Ne? Se vam ni treba. Dobro. Frontex, želi Frontex besedo? Želite nakratko komentirati? Hvala lepa. Prihajam iz pisarne za človekove pravice v pri Frontexu, hvala Agenciji za temne pravice, za to, da je opravila to temeljito študijo, ki je dopolnila pregled nad morskimi mejami, ki je bil upravljen lani. Mi smo natančno preučili tudi vašo študijo in skušali vključiti tudi v tiste dele, ki se nanašajo na naš mandat in naše operacije. Uh, to vključiti in zagotovo nameravamo isto narediti tudi za kopenske meje in za letališča. Skrbi nas, da zaradi tega, kot ste rekli, nekateri eh, obmejni policisti ne bodo sprožili nekakršnega potrebnega postopka. Bomo pa si zelo skrbno zabeležili ugotovitev o pomankanju jasnih in eh, uporabnikov prijaznih kazalnikov o mednarodni zaščiti in treba je tudi spodbuditi večjo proaktivnost obmejnih organov. Začeli smo tudi z razpravami, tudi z vašo pisarno in z visokim predstavnikom za begunce, zato da se zagotovi tudi izobraževalni modul in upamo, da bomo to lahko zaključili prihodnjo leto, da bo to na voljo vsem tistim, ki bodo se srečevali s potencijalnimi prosilci za azil na mejah. Pozdravljamo tudi idejo o širjenju priročnika za otroke in v zvezi z bera, otroci berači. In tu čutimo, da je treba to zelo hitro in nujno posredovati te informacije tudi na vse kopenske eh, meje in letališča. Torej, gre za priročnik za identifikacijo ogroženih otrok tudi na letališčih. To smo imeli tudi um, ločeno operacijo in smo sodelovali z otroki z, oziroma z, z strokovnjaki za pravice otrok. In res je bila cela akcija uspešna, vsi so to predelili kot partnerstvo in je to model za sodelovanje v prihodnje. Predvsem pri zelo občutljivih vprašanjih, ki se navezujejo na temeljne pravice. Še druge vprašanja izobraževanja uh, so pomembna, verjetno je treba tudi bolj uh, vključiti temeljne pravice pri usposabljanju uh, v okviru Frontexa, torej uh, tako na področju otrok in beguncih in tudi pri vseh drugih izobraževanjih in usposabljanjih, um, tudi za profile obmejnih policistov. Vsekakor bomo upoštevali vsa vaša priporočila in uh, skušali vključiti vaše ugotovitve v naše delo. Hvala lepa. Sedaj predajem besedo počasi uh, tudi poslancem. Uh, ampak ta študija je vključila zelo veliko dela. Vključili ste pristanišča in eh, letališča in ste se posvetili tudi ljudem, ki so bili zaustavljeni na mejah, ukvarjali ste se z eh, otroki v težavah. Eh, to so najbolj kompleksni primeri. pripraviti takšno poročilo je zelo zapletena naloga. To vemo, ker do zdaj še nihče tega ni opravil. Najprej bi vam rad čestitev za opravljeno delo. Potem uh, imamo veliko poslancev, ki želijo postaviti vprašanje. Jaz bi postavil prvega v zvezi z človekovim dostojanstvom. govorili ste o konvenciji in o listini človekovih pravicah in govorili ste o težavah, ki se dogajajo na letališčih, ko ljudje zadržijo. Poslanci so morda uh, videli tudi podobne incidente in zanima me, ali ste se tudi, tudi uh, posvetili situaciji, da na nacionalni ravni zakonodaja, ki bi ščitila, torej protidiskriminacijski zakoni, ki bi morali ščititi tudi um, ljudi ob mejah in da potem ta zakonodaja pravzaprav preide v diskriminacijo na letališčih ali v pristaniščih torej rasna vprašanja v številnih državah članicah potem uh, ne veljajo v pristaniščih ali letališčih, kaj ti to so območja, kjer lahko pravzaprav delaš, kar želiš. No, ne želim tukaj uporabljati premočnih izrazov, ampak ali ste si tudi ta problem ogledali? Ko vas nekdo zaustavi in preišče, se marsikaj lahko zgodi prebral sem marsikatero to poročilo in ko se govori o konvenciji, o listini temeljnih pravicah, se dejansko stvarnost ustavi na letališču ali v pristanišču, kjer pride do osebnih pregledov in kjer se situacije zaostrijo. Zanima me, ali ste, se, ali ste si ogledali tudi nacionalne, nacionalne določila. Naj vam podam primer iz Polske. Uh, kjer so nekega moškega večkrat prosili naj uh, sname turban. In uh, dejansko bi mu ga lahko sneli, ampak eh, isti uradnik ga je večkrat pozval naj sneme, naj sneme turban zato, da bi ga ponižali. In vaše poročila so odlična, ampak mislim, da pri nacionalnih zakonodajah možnost ponižanja potnikov na letališčih in pristaniščih, da je to nekaj, kar se lahko zgodi brez nekih uh, posledic. Zanima me, če imate kakšno mnenje v zvezi s tem, kaj ti nacionalna zakonodaja je zelo težka situacija, če prihaja tudi do diskriminacije. No, pokrili ste azil in eh, otroke in druga vprašanja. Potem pa drugo vprašanje. Aha, ima pa gospod Kirkob. Eh, hvala lepa. Tudi to vprašanje, ki ste ga omenili, je zelo pomembno. Delo ob mejah je seveda zelo težko. In mislim, da bi morali imeti neke kodekse ravnanja. Torej, Manchester ni glavno letališče uh, v Združenem kraljestvu, je pa to letališče, ki sprejme veliko uh, ljudi, ki prispejo v Britanijo. In kot je rekel Klod, je to neka vrzel v zakonodajni strukturi. In mene rahlo skrbi, uh, tudi v poročilu piše, da, da eh, so obmejni policisti včasih tudi eh, sovražni ali niso pripravljeni pomagati. In to je stvar lastnega mnenja. Veliko primerov sem videl, ko so ljudje um, nekaj trdili, potem pa kasneje v nekem pravnem uh, postopku so to tudi izpostavili, da jih niso bili primerno obravnavani strani um, obmejnega policista, ampak potem se je skazalo, da je šlo na nek nesporazum ali pa da ljudje sami. Um, zlorabijo pravzaprav neko obtožbo eh, o sovražnosti, o pomankanju prijaznosti in to izkoristijo v nekem pravnem postopku. Ampak tak proces pa se pravzaprav ne more sprožiti, dokler ljudje niso sprejeti v nacionalno pravosodje. Kot imigrant in kot um, prosilec za azil, imaš težave, kaj ti nisi pravno pokrit. In po mojem mnenju bi jaz zadevo obrnil. Mislim, da je potrebno to tudi gledati z te strani, kaj ti vstop v državo se mora tudi nekako uh, urediti na ravni države, seveda pod okriljem Evropske unije. Pozdravljam to poročilo. Uh, mislim, da je določeni vidiki so nerealistični, nekateri kažejo na stopnje spoštovanja, ki so po mojem v običajnem svetu, v katerem želimo, težko zagotoviti. Mislim, da so standardi v Združenem kraljestvu nasplošno visoki. Uh, Vem, da tam obstajajo kodeksi ravnanja za eh, obravnavo predvsem otrok, kajti strinjam se, da je treba otroke obravnavati drugače. Standardi niso posodobri in jih je treba izboljšati. Ampak kot sem rekel, pristojnosti in pravne posledice tega um, poročila pa so zelo negotove. No, seveda morajo imeti tudi pristanišča in eh, letališča um, varno uh, pravno okolje, kajti to je drugače kot z drugimi področji. In seveda tu mora biti zagotovljena pravna varnost. Ampak drugo vprašanje pri primeru, ki sem ga navedel, je vprašanje konsistentnosti eh, na letališčih in pristaniščih to, kar se je zgodilo na polskem, je morda drugače kot nekaj, kar se je zgodilo hkrati v Nemčiji. Gre torej za ravnanje, za enako ravnanje na, na letališčih in pristaniščih v Evropski uniji. Izkušnje so morali biti res zelo različne, tudi prakse so morali biti zelo različne v Evropski uniji in to je zagotovo um, vprašanje, ki ga je treba izpostaviti. Birgit Cipal je naslednja hvala. Morda bi mi najprej dovolili kratko pripombo v zvezi z rezultati konference o temeljnih pravicah. In eh, tu me veseli vaš pristop za boj proti tihotapljenju, eh, so, kjer so poštevati pač tudi temeljne pravice. Kar pa se tiče mejnih eh, kontrol in izzivov, o katerih pozivate. Moje vprašanje je naslednje. Zakaj se zgodi, da kadar ni primernih prostorov oziroma zakaj je tako, da ko ni primernih prostorov, um, ko osebje ni uh, usposobljeno uh, ravnanje z otroki in občutljivimi skupinami. Zakaj sploh pride do tega, ali se odgovorni ne, od, ne zavedajo, da je to naloga, ki jo morajo opraviti, ali um, enostavno niso pripravljeni uložiti sredstev v to, da se zagotovijo te pogoji. In potem dodatno vprašanje, ali obstaja pripravljenost pristojnih organov, da bi spremenili tu eh, organizacijo ali finančno smeritev, zato da bi se soočili z vsemi temi izzivi. Hvala. Naslednji, Juan Fernando. Hvala. Moje vprašanje se navezuje na skrbi, ki so jih izrazili kolegi pred menoj. Seveda, vsi cenimo vlogo, ki jo igra Agencija za temeljne človekove pravice, kar se tiče analiziranja in zagotavljanja poglobljenega upogleda v dogajanje tako na kopenskih eh, mejah, kot tudi na letališčih, ko seveda govorimo o temeljnih pravicah. Seveda pa vsi vemo, da imamo tu težave pri komunikaciji jasno je, da milijoni evropskih državljanov, ki potujejo čez mejo znotraj Evropske unije, In redno, nekateri celo tedensko, min skoraj te, dnevno eh, doživljamo te izkušnje pregledov na mejah, ki so si tičejo temeljnih pravicih. Mi imamo neko sposobljenost, nekateri smo celo pravno usposobljeni in izobraženi, vemo, kakšno je vzadje, ampak na milijone ljudi, ki so za nami, pa ne ve nič ne ve, kakšen je pravni standard, ki takšn, eh, upravičuje takšno obravnavo na letališču. Ne vedo, ali so tu neki diskriminatorni vzorci ali profiliranje za vem, dodatno kontrolo posameznikov, ki je drugačna od drugih. In ne vedo, kako naj se odzovejo ali imajo pravno sredstvo ali ne. Torej, imamo problem v komunikaciji. Zato me zanima, kaj po vašem mnenju lahko naredimo za to, da bi na tem področju tudi izboljšali situacijo, da bi tudi povedali ljudem, da obstaja listina temeljnih človekovih pravic, ki bi morala odigrati svojo vlogo. Kako? lahko zakonodajalci v Evropskem parlamentu tu bolje opravimo delo in vključimo neko, eh, nek eh, obsežen pravni standard, ki bo zagotovil, da bo nacionalna zakonodaja in pravila, da bodo ustrezale evropskim standardom. In da bo tudi to pravno zavezujoče. Kako lahko zagotovimo da bodo ljudje, ki so vključeni v operativne postopke, cele varnostne scheme, da se bodo v celoti zavedali, da, gre tu, za tem, da, da se gre tu za zadeve, ki vključujejo tudi teme človekove pravice. Naše zaznavanje je takšno, da večina uh, zasebnih varnostnih agencij, ki so najete za delo uh, na letališčih, pravzaprav ne vedo nič, enostavno sledijo navodilom. In kadarkoli si drznaš dvigniti ne, oziroma izpostaviti neko, nek praven vidik, uh, Eh, nekaj opozoriti na upoštevanje človekove dostojanstvenosti, kar je zapisano v temeljni pravici. Oni reče, ne vemo, kaj govorite, mi tukaj upoštevamo navodila in mi, vi boste naredili točno to, kar vam bomo rekli. Naredili boste točno to, kar da, dela vsak drugi. Vi boste obogali, vi boste stali tukaj, ne boste se dotikali svoje um, prtljage, vi boste uh, pač. Uh, preživeli ta vaš osebni pregled in tako naprej. Kako lahko uh, tudi posežemo v, ta, v, v, v izvajanje za to, da bomo zareve spremenili? Da bomo lahko spremenili v smeri teh eh, preiskav in študij, ki ste jih izvedli in ki so tako pretresljive. Hvala, Juan. Mislim, da se to navezuješ na svoje izkušnje letališču uh, uh, John F. Kennedy. Mislim, da smo vajeni podobnih zgodb, ampak to si zelo dobro razložil. Torej, gospod je von dale v bolefoji. Eh, hvala. Hvala, gospod predsednik, in hvala lepa za ti dve zelo poučni poročili. Sedaj vidimo, da ta tema ni zadosti znana, torej ko gre za nadzor naših zonalnih meja pogosto se bolj osredotočamo na varnost, na razsežnost, kot pa na temeljne pravice. Te zelo podrobne študije kaže, da so nekatere stvari um, zaskrbljujoče, pomakanje informacij in pa pomakanje pravnih sredstev, ter pa tudi mladoletnih brezpremstva, ter pa diskriminacija. Vsa ta priporočila so zelo dragocena in sedaj mislim, da moramo to še spraviti v prakso. Kako naj države članice, komisija, um, to spremljajo oziroma kako so že eh, sprejeli ta priporočila ali so že kaj naredili, potem ali agencija za temne pravice namerava še kaj narediti po teh priporočilih, še posebej, ko gre za to, da bi temne pravice bolj vključili v šengenske evalvacije in kako naj mi, poslanci, eh, kaj storimo za to, da bi čim bolje izkoristili to študijo in pa kako bi to prevedli v naše zakonodane akte. Hvala. Thank you very much, but a uh, serious... Hvala. Ampak eh, poročilo tu eh, pokriva ta, to profiliranje in to je res pomembno, kar ste izpostavili. Naslednja gospa Wimberg, Vim, izvolite. Eh, Hvala lepa za zelo zanimivo predstavitev. Da, soočamo se s številnimi izzivi, rada bi izpostavila, da je pozitivna uporaba sistema VIS in izmenjava podatkov in pozitivno je tudi, kako Frontex izvaja svoje kontrole in da se tu strogo upošteva tudi uredba Dublin. Zanima pa me tudi, ali ste izvedli kakšno študijo o upoštevanju Dublinske uredbe. Hvala. Um, that... Hvala lepa. S tem smo zaključili krok poslancev in vračam besedo vam. Hvala še enkrat za zanimivo poročilo. Um, Predsedujoče, najprej bom uh, odgovoril na vaše uh, vprašanje v zvezi z um, raznim kršitvam na um, mejah. Tu gre za uh, šengenski pravni red, ki velja za uh, mejne prehode in ta predvideva, da je treba potnike obravnavati dostojanstveno. Torej, tu ni dvoma. Pri naši študiji smo se osredotočili na uh, situacijo, ko so ljudi zadržali, ko so jim oduzeli prostost, da so bili vsaj dobro obveščeni, da se je to zgodilo in zakaj se je to zgodilo in da so jim ponudili dostop do pravne pomoči in da so jim nudili informacije. In tu smo ugotovili, da vsekakor ni bilo v vseh primerjih um, zagotovljeno obveščanje na pravilen način vprašanje, ki ste ga tudi vključili o etničnem profiliranju, torej pri, v študiji oziroma v anketi, ki smo jo razdelili med uh, eh, obmenimi policisti in ki so jo številni odgovorili in ki jo tudi najdete kot uh, prilogo našemu poročilu, ta nudi dober pregled. In postavili smo jim vprašanja o tem, kako so, um, kako so stvarili neke profile. Videli smo, da ni bilo nekih sistematičnih vzorcev, vendar pa smo videli tudi uh, pojave pozitivne diskriminacije smo pa naleteli tudi na diskriminacijo v drugem krogu um, zaslišanj teh potnikov. Že 2010 smo objavili ta priročnik o etničnem profiliranju, kako to preprečiti. To se je usmerjalo predvsem proti tem, ki so dejansko izvajali razne intervjuje in postopke. Da, priročnik smo priporočili tudi kolegom v Frontexu, zato da ga uporabijo v čim večji meri in da ga tudi uporabijo v svojih usposabljanjih. In eh, glede vprašanja gospoda Krhopa, šli smo na Manchester, Torej, seveda smo razmišljali o tem, da bi izbrali največje britansko letališče Heathrow, vendar tam nam niso dovolili dostopa. Zato nismo nam mogli tam izvesti naše študije, čeprav smo to nameravali. V Združenem kraljestvu pa smo ugotovili, da so prakse, ki se izvajajo v Manchesteru, ki je predvsej veliko letališče, tudi splošno veljavne drugje. v poročilu o mejnih, eh, o kopenskih mejah smo gotovili, da se kontrole izvajajo spoštljivo, vendar pa, da prihaja do neprimernega jezika eh, ali izrazoslovja v stiku z eh, potniki in večinoma ni šlo pravzaprav za neke zlonamerne uh, obmejnih policistov, ampak za jezikovne overe. In odkrili smo kar veliko pozitivnih uh, zgledov ravnanja uh, obmejnih policistov, ki so pravzaprav šli preko svojega mandata. Tudi kolegica poleg mene, ki je bila na Fjomičinu, je povedala, da so uh, tam obmejni policisti kupovali vodo iz lastnega svojega žepa, da so jo ponudili potem tem potnikom. In ne morem reči, da je šlo tudi za neko splošno negativno nastrojenost. Uh, in spoštljiva komunikacija in ravna, obravnava ljudi, ki so v občutljivi situaciji zelo pomembna. Gospa Sipal je vprašala, zakaj tu ni večje osveščenosti o pravicah, ki jih ljudje imajo in o zakaj ni večje pripravljenosti oziroma ali obstaja pripravljenost za izboljšanje situacije, za upoštevanje napišanih, napisanih pravil, ki so naprimer v šengenskem um, mejnem kodeksu. Mi smo ugotovili in zato se navizujem tudi na to prilogo, kjer, so, kjer je anketa za uh, eh, obmene policiste, ko smo jih vprašali, ali želite več usposabljanja in navedite področja, kjer bi želeli temeljite usposabljanje, smo dobili veliko pozitivnih povratnih informacij, kjer so um, te uradniki dejansko rekli, žal mi je, ne vem, dosti o, um, ne vem, o zaščiti otrok ali kakšnem drugem tamu in želel bi si dobiti neko izobraževanje na podlagi tega. Kar pa se tiče vprašanja, ali so pristojni pripravljeni v to, temu nameniti več sredstev, pa vam na to ne morem odgovoriti. Zagotovo bi se morali s tem pogovoriti tudi z Cepolom, kolegi, to je Institut za usposabljanje policistov, pa tudi z Frontexom bi se morali o tem pogovoriti, kajti mislim, da uh, marsikaj tukaj uh, enostavno se lahko um, pripiše pravilnemu in zadostnemu usposabljanju uh, in osveščanju, tudi o, na, osveščanju o vprašanju, kako ravnati z ljudmi, ki so v stresu in s temi občutljivimi ljudmi. Vprašanje gospoda Gijara. Prav imate zelo nizka je raven poznavanja pravic. To lahko sklepamo iz vseh poročil naše agencije od začetka v letu 2008, ko smo izvedli tudi veliko študijo o uh, manjšinah in tu smo tudi na, odkrili visoko stopnjo um, neosveščenosti. Evropska agencija za temeljne pravice eh, objavlja vedno več priročnikov, ki so namenjeni tisti, ki izvajajo eh, posamezne postopke. Mi ne uh, zaračunavamo teh um, priročnikov. Trg za ljudi, ki jih potrebuje usposabljanje, je velik. To so oblasti, pravniki, pa tudi potniki. Ne gre samo za etnično profiliranje, ampak gre tudi za uh, številne vidike um, zakonodaje o beguncih uh, in uh, drugih zakonodajah in te priročniki pravzaprav pokrivajo široko področje. Opazili pa smo, da je kar veliko obetajočih praks, ki bi jih lahko poimenovali kar najboljše prakse, hkrati pa smo odkrili tudi popolne, no, ne. Uh, osveščenost drugih držav članic, da to sploh obstaja. Torej, to ste vi omenili, gospod predsednik, da tu ni nekega enotnega pristopa. In kar bi bilo zelo enostavno, je zagotoviti, in mislim, da je naša agencija zelo um, tu obetavna, da se te informacije razširijo med državami članicami, tudi na področju eh, kriminala in sovraštva, kjer bi lahko tudi ustvari, ustanovili delovno skupino je potrebna in tudi imamo dobre razprave in dialog in to deluje že v nekaterih oziroma v praksah, ki v nekaterih državah že delujejo. Potem pa vprašanje gospede Vondalo. Mi prispevamo k šengenskim evalvacijam. To je postopek kjer je naša agencija, torej agencija za temeljne človekove pravice, vedno bolj vključena in naprošena za prispevek. Torej, zaprosili so nas, da vključimo našo oceno, tako glede strukture eh, šengenskih evalvacij in kako naj se merijo temeljne človekove pravice in pa pomoč eh, pri samih evalvacijah v državah članicah, ki Eh, so predmet šengenske evalvacije. Gospod predsednik, kar se tiče kon, zadnjega vprašanja v zvezi z uredbo Dublin, vam v tem trenutku ne morem odgovoriti. Eh, ta pre, eh, študija se temu vprašanju ni posvetila, zato ne bi želel rekel karkoli, kar ni z, podprto z dokazi in podatki iz te študije. Dobro, mislim, da je to dober zaključek razprave. Rad pa bi ponovil to, kar sem povedal na začetku. Rad bi se vam zahvalil, vam in eh, celi ekipi Agencije za temeljne pravice, za to zelo kompleksno delo in zelo obširno delo, ki doslej še ni bilo upravljeno. Gre za zelo kompleksno in zamegljeno področje. Eh, dostojanstvenost je zelo negotovo pravno področje, zato je to zagotovo težko delo. Je pa izjemno pomembno za naš odbor. In uh, iz vprašanj kolego smo videli, da je tudi za nas zelo pomembno, da se s tem ukvarjamo. Uh, Zato me veseli, da smo dali to točko na dnevni red. Veseli me, da ste opravili to poročilo, ki je zelo pomembno. Nisem sicer čisto prepričan o tem, kar se dogaja v zvezi z šengenskimi pravili in drugimi pravili, ali zagotavljajo zaščito uh, naših državljanov na prist v pristaniščih in na letališčih. Ampak potreba po človeški dojanstvenosti ravno pri najbolj občutljivih je velika in treba je zagotoviti neko enotnost na vseh letališčih in pristaniščih v Evropski uniji in tega se je treba zavedati um, v naši skupnosti in pri tem seveda ne smemo grožati varnosti. To je pomembno vprašanje, ne pa na račun upoštevanja pravil na letališčih in pristaniščih. Lahko bi dal veliko primerov, pa ne bom nadaljeval s tem. Želel pa sem, da se ve, da se tudi naš odbor zazema za to področje. Hvala lepa. Potem pa nadaljujmo k naslednji točki ob 12.15 nas čaka glasovanje, vendar uh, smo tako hitri, da bi morali biti lahko glasovali že jih prej. Če bi torej želeli uh, asistenti in drugi opozoriti, da če kdo želi priti na glasovanje, lahko pride tudi že malo pred 12.15, ampak bomo, sicer pa lahko počakamo videl sem, kako zavijate z očmi um, in se tudi drugače neverbalno odzivate. Bomo pustili glasovanje ob 12.15, torej glasovanje kot predvideno 12.15. Dobro, potem pa se posvetimo naslednji točki. To je predstavitev Evropske komisije o šestem polletnem poročilu delovanja šengenskega območja. 27. novembra je komisija sprejela to polletno poročilo predhodni. No, poročilo je bilo obravnavano julija na odboru Libe in besedo dajem komisijo, da nam predstavi to poročilo. Gospodu Nilsonu, izvolite, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa za to priložnost, predsednik. Za kratko predstavitev tega poročila, to je komisija sprejela prejšnji teden. Torej, to je naš običajni pregled delovanja šengenskega območja ponavadi želimo ugotoviti dejstva, ugotoviti, kako šengenski sistem deluje in poskušamo tudi potem omogočiti razpravo o tem delovanju šengla. Tukaj zajemo vse dele šengenskega pravnega reda, sploh pa gre za upravljanje zunanih meja in pa odpravo kontrolnih um, točk na notranjih majah od 1. maja do 1. oktobra je bilo časovno obdobje, na katerega smo se osredotočili. Bom kar se da kratek, naj par stvari izpostavim. Pogledali smo si zunanje meje in gotovo niste presenečeni, če rečem, da je glavni problem ogromen pritok migrantov na južni morski meji, sploh Italija ali pa Grčija. Potem vzhodne kopenske meje. Tam je položaj dokaj miren. Ukrajinska kriza ni oziroma še ni zelo okrepila pritiska na te vzhodne meje, ampak se pa to lahko seveda zelo hitro tudi spremeni. Potem pa še zadnje, kar smo spostavili pri zunanjih mejah, razprava iz zadnjih mesecev o tem, kako lahko meni kontrole prispevajo k temu, da se borimo proti izzivu tujih bojevnikov. Torej, to so EU državljani, ki potem gredo naprimer v Sirijo in se tam bojujejo in se potem vrnejo, včasih še bolj radikalizirani kot prej. Ti meni nadzori niso sicer absolutna rešitev, je pa to en element, s katerim lahko marsikaj storimo. Smo se pogovarjali s državami članicami, kako tolmačiti ta meni zakonik in kako potem to izvajati v praksi, kako napraviti te kontrole čim bolj učinkovite. Mislim, da smo dosegli dobro soglasje, kar pomeni, da so šengenska pravila tukaj ustrezna in zadosti fleksibilna, zato da se lotimo tudi takšnega vprašanja. Potem naprej. Notranje meje in pa znotraj šengenskega območja. Tukaj še vedno nismo v celoti ugotovili, kakšna situacija glede sekundarnega gibanja. Tu gre za ljudi, ki nimajo pravice, da ostanejo v EU, se pa gibajo med države članicami. To smo pred par leti že začeli obravnavati skupaj s Frontexom, da bi prišli do boljših dejstev, bolj konkretnih ocen glede tega, koliko je teh ljudi v šengenskem območju. No, veliko držav pa še ni posredovalo Frontexu vseh teh podatkov, tako da še nimamo celotne slike. Kot vedno imamo tudi tri primere držav članic, ki so na novo uvedle kontrole na notranjih mejah za določeno obdobje, za en teden. V poprečju je bilo to prav tako, moram reči, da nismo postali pod vprašaj takšnih eh, ukrepov, nismo se spraševali o teh razlogih. Ampak smo po poročilu dejali, da poročanje držav članic komisiji o tem ni ustrezno niso poročali o tem, kako je bilo z učinkovitostjo, s razmernostjo ali pa z vplivom na prost pretok ljudi ali pa kako je zmerili iz šengenskega zakonika. Kajti države članice morajo pri poročanju omeniti tudi takšne elemente, torej ko poročajo nam in pa tudi parlamentu. Potem naprej šengenske evalvacije. Sedaj smo končali s prejšnjim starim mehanizmom in začeli smo zvati nov mehanizem. Uh, mislim, da smo dosegli kar dober napredek pri pripravi celotnega izvajanja novega mehanizma za 2015. Se spremljajo tudi vsi pripravljalni dokumenti leta 2015, pa bomo v okviru običajnega programa tudi ocenjevali Belgijo, Nizozemsko, Avstrijo, Nemčijo in Liechtenstein. Bomo pogledali vse, vsa področja šengenskega pravnega reda. Obene bomo tudi opravili več nenapovedanih obiskov glede notranjih in zunanjih meja. To bomo izbrali med vsemi državami članicami iz šengenskega območja. Potem naprej, z obžalovanjem ugotavljamo tudi to, da svet ni sprejel končne odločitve, ko gre za odpravo um, notranjih kontrol z Romunijo in pa Bolgarijo, ampak upamo, da se bo to čim prej zgodilo. Potem še sklepi tukaj v tem poročilu smo želeli na koncu izpostaviti tri glavna vprašanja, kjer si želimo razprave in kjer bomo, bomo poskušali pridobiti čim več komentarjev od parlamenta in sveta. Najprej pripravljenost na vzhodnih mejah. Če se bodo razmere v prihodnosti spremenile, se lahko vprašamo, ali bomo to uspeli uh, sprejeti, ali ima država za dosti kapacitet, da to storijo. Potem naslednja točka, to je povezano z migracijskimi tokovi, pa tudi z naslednjim. Ali v šengenskem upravljanju, kar lahko še izboljšamo, spremenimo, kar velja tudi uh, migracijske pritiske. No in sedaj, da ne odgovarjam na svoje vprašanje, ampak lahko se vprašamo tudi tole, ali bi se lahko sretočili na kakšno drugo politično področje, naprimer azil ali pa sodelovanje s tretjimi državami. In potem še zadnje vprašanje, bolj praktičnega značaja. Uh, ampak tudi tukaj želimo pridobiti pripombe držav članic glede um, visa, torej informacijskega sistema za visume. Tudi tukaj želimo njihove izkušnje. Toliko z moje strani, ampak seveda, če imate kakšno vprašanje, prosim, kar povejte. Uh, ja, hvala za to kratko predstavitev. Res je bila kratka, ampak zelo zgoščena. Tri glavna vprašanja se zastavljajo glede povratnih informacij. Uh, vzhodne meje, š, informacijski sistem glede vizumov ste omenili. No, zdaj ni veliko članov, ampak vseeno so pa to zelo obsežna vprašanja. Najprej, gospod Koeljo, je nas strokovnjak, Carlos, ti si strokovnjak za ta vprašanja pri nas? Krije, gre da si. Eh, hvala, predsedujo. Muito exaustivo e detalhado. Hvala lepa. Hvala za to podrobno poročilo, zelo dobro je pripravljeno, moram reči. Najprej ne spostavim dve točke. Kot prvo, te številke, ki jih je komisija vključila glede povečevanja migracij, to vključuje tudi to, da se je povečalo število smrti na Sredozemskem morju, kar pomeni, da je vedno več smrti teh migrantov, ki preko sredozemlja pridejo proti Italiji in pa Grčiji. Vedno več je tudi prosilcev za azil kot posledica tega. Dobro, da imamo sedaj ta program za boj proti tujim bojevnikom. Glede na trenutni pravni okvir je komisija dejala, da lahko se soočimo s to grošno in ne potrebujemo sprememb zakonodaje glede takšnih novih grožen. To je zelo pomembno, kajti vemo, kakšna je trenutna širša slika in populisti pogosto pravijo takole, ja, pravila treba takoj spremeniti, no ampak ne gre za to. Moramo uveljavljati pravila, ki jih že imamo. Šengenski predpisi so v redu, ampak treba jih je pa ustrezno izvajati po vseh državah članicah. To je bistvo. Hvala lepa komisiji za to, da ste nam res predstavlja to zelo podrobno analizo. Tu gre tudi za začasno uvajanje notranjih kontrol in pa tudi povečen nadzor na zonalnih mejah. To pomeni, da ima EU prav, ko pravi, da bi morali nova merila vključiti tudi v šengensko območje za novi mehanizem. morda niste bili zadovoljni s pritiskom parlamenta, ampak se pa je skazalo, da smo imeli prav na koncu. Prav tako hvala lepa komisiji, čestitke za to novo pobudo, ki pospešuje tudi izvajanje kazenskih sankcij, če države ne izvajajo vračanja na ustrezen način. Dobro je tudi to, da se komisija dobro pripravila na te nove šengenske predpise, ki bodo začeli veljati februar 2015. Evropski parlament z velikim zanimanjem čaka tudi na poročilo o nenapovedanih obiskih. Naj vas opozorim na to, da je to povzročilo kar velike konflikte med svetom in parlamentom v preteklosti ravno ti nenapovedani obiski bodo omogočili izboljšave pri ocenah in evalvacijah glede delovanja Schengna. Potem Bolgarija in Romunija. No, to je bolj vprašanje za svet, eh, ne pa za komisijo. SAS. SIS je pomembno orodje. Ne vem, um, to so bolj nacionalne probleme, ne pa toliko vprašanje EU. Dejali smo, da se moramo bolj osredotočiti na varnostne kontrole in te treba izvajati čim bolj redno. Tega ne smejo izvajati podizvajalci, naprimer zasebniki, vse mora ostati v pristojnosti nacionalnih organov, javnih organov. Pa še nekaj. Vizumi. Ne vas spomnim, na to študijo, ki smo ravno kar slišali od FRA, torej Agencije za temne pravice. Izkazalo se je, da je pogostnost napak med meni in policisti zelo visoka in to moramo rešiti, sploh ko gre za te biometrične podatke. že prej se nam je zdelo, da je to problem in sedaj smo pa te predstavitvi fra videli še enkrat tudi to, da so napake že pri zbiranju statistik, kar pomeni, da so politike neustrezne ali pa nevarne, če je že statistika napačna. Potem mislim, da se osebe identificirajo na napačen način. Predvsem je treba izboljšati že na začetku zbiranje podatkov med državami članicami. Toliko z moje strani. Hvala. Carlos. Eh. Hvala, Carlos. gospod Revo Dalon. Gospa, eh, hvala lepa, gospod predsednik, tukaj vidimo veliko neskladnosti med eh, tem, kaj počnejo države članice v Schengenu in pa kakšen je pravni red skupnosti, sploh ko gre za temne pravice. Komisija je dejala, da sistematično spremlja izvajanje direktive o vračanju v državah članicah, sploh ko gre za administrativno pridržanje. Pravi, da ne bi odprli postopke kršitve proti nekaterim državam članicam v naslednjih mesecih? Ali bi lahko bolj natančno povedali, za katere države gre pri teh kršitvah in po, na kakšnih podlagah bodo sprožili ti postopki zaradi kršitve? treba se je tudi lotiti centrov za pridržanje, kajti nekatere države to neustrezno izvajo. Pridržanje mora biti res zadnji, zadnji izhod. Države pa to pogosto uporabljajo. Prosilci za azil, imigranti, tudi otroci so v zelo slabih pogojih in nimajo dostopa do civilne družbe. Učinkovitost pridržanja je pod vprašanjem in pogosto se pri tem krši temeljne pravice imigrantov komisija omenja v svojem poročilu tudi druge rešitve, kot samo pridržanje. S temi drugimi rešitvami bi lahko izboljšali temne pravice za migrante. Bi lahko navedli nekaj primerov dobrih praks, kaj ste že uspešno, um, kaj ste že uspešno izvali v državah članicah. Hvala, Angarjano. Naslednji, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve točke bi omenil kot prvo odstavek 3.6 iz poročila. Tukaj komisija pravi, da še vedno podpira pristop Bolgarije in pa Romunije v šengenski sistem. In me zanima, kakšne so zadnje informacije iz tem v svesi. Bi lahko komisija predstavila kakšne novice morda. Potem še odstavek 4.3 iz istega poročila. Vizumske politike in pa ponovni sprejem Bolgarija, Cipr, um, Polska, Romunija in Hrvaška so poslali informacije o nerecipročnosti, neuzemnosti, glede nekaterih tretjih držav, tudi Avstralija pa ZDA. Še vedno imamo torej te probleme glede vzajemnosti pri teh petih državah. Zato me zanima, ali komisija namerava sprejeti dodatne ukrepe in ali lahko pričakujemo kakšne nove ukrepe v bližnji prihodnosti. Hvala. Hvala, Brigit Zipel. Prosim, Brigit. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Reči moram, da se mi naša današnja seja odbora zdi izredno zanimiva. Razpravljamo o tem, kako zagotoviti večjo varnost. Danes eh, zjutraj smo slišali, da pri menjih kontrolah obstajajo jasna navodila, kako morajo izgledati, da pa se to očitno povsod ne upošteva in da države članice ne zagotavljajo spoštovanje teh pravil, Eh, oziroma eh, da tega ne upoštevajo sodelavci na terenu oziroma ne morejo upoštevati. Kar zadeva vprašanje šengenskega prostora, se tudi zdi, da je tako, da sicer obstajajo zahteve, eh, kaj je treba storiti, ampak da imamo zelo malo povratnih informacij, kako se stvari učinkovito izvajajo, kakšne posledice imajo aktivnosti držav članic. Eh, kar je seveda eh, tudi eh, težava pri vrednotenju, da bi ugotovili, kje so vrzeli, kje je treba še kaj storiti oziroma kako poteka konkretno izvajanje ukrepov, ki jih že imamo, zato da bi zagotovili učinkovitejši nadzor na zunanjih mejah. Lahko se pridružim mnogim točkam, ki so jih navedli že predhodni govorniki, kar se deva vprašanje pristopa Bolgarije in Romunije k šengenskemu prostoru. No, to je pravzaprav že zgodba brez konca. E, komisija in parlament, mislim, da se tu relativno strinjata. Gospod Danil se nas razumela da eh, upa, da se bo kmalo nekaj zganilo pri državah članicah. Sama tega še ne vidim morda natančno tako, morda pa imate že konkretne razloge, zakaj vidite neko iskrico upanja, da se bo tam vendarle nekaj zganilo pri državah članicah. Okay, ja, gospod Nilsen, to je ravno pravi čas za vas. Ja, yeah, hvala in hvala za komentarje vsem. Najprej zadnja pripomba. No, nažalost, nisem poskušal biti optimističen glede Bolgarije in Romunije, poskušal sem biti neutralen, upal sem, da bi bil lahko optimističen, ampak glede na zadnje informacije mislim, da je jasno, da to ne bo na dnevnem redu za svet PNZ naslednji teden. To se v tem predsedovanju torej ne bo zgodilo v času naslednjega predsedstva, v naslednjih pol leta pa upam, da se bodo okrepila prizadevanja med državami članicami, da bi vendarle dosegli sporazum. Potem naprej druga vprašanja. Par stvari bi rad preveril in vam poznaje to sporočil. Sploh, ko gre za direktivo o vračanju, moram preveriti, kje smo, ali smo se že odločili, proti katerim državam se sprožijo ti postopki zaradi kršitev. Potem naprej alternative k pridržanju. Mislim, da smo upravili že nekaj študij o tem v preteklosti, tudi skupaj z Agencijo za temeljne pravice. Ugotovili smo nekaj najboljših praks in tudi spostavili, v katerih državah se je to dogajalo. Zato bomo to še enkrat poročili, morda to lahko posudimo vam kot odgovor na to. No, glede vprašanj pa mislim, da je bilo to glavno vse. Potem recipročnost pri vizumih. Sedaj se še pogovarjamo s temi tretjimi državami, ki ste jih omenili in pa s temi petimi državami, ki smo dobili ta, te informacije, te priglasitve od petih držav članic. Pa še nekaj. Res je, včasih nimamo dobrih informacij glede tega, kaj se dogaja na terenu. To je gotovo izziv, če si sploh pogledamo to, da je šengensko območje zelo široko, ali pa da so veliko teh zunanjih meja, včasih težko ugotoviti, kako to države izvajo v praksi vsak dan. Ampak upamo, da bomo sedaj z novim evalvacijskim mehanizmom bolje seznani s tem, kaj se dejansko dogaja. Skupaj z našimi agencijami lahko storimo še več. In Frontex in pa Frago, to lahko sem pohvalim. Um, in mislim, da imamo dobro sodelovanje. Hvala. Okay, thank you very much and, uh... Hvala lepa. No in sedaj smo končali s to razpravo. No, kolegice in kolege. Torej, glasujemo, ampak 15 čez 12, očitno. To je cena uspeha. No, lahko bi tudi sedaj glasovali, ne vem, če je to ravno vredo poskusa. Ja, že vsi znojujete z glavo, tako da ne vem, če bo šlo. Očitno marsikdo bo prišel sem točno v 12.15, sedaj pa res ne vem, kaj naj storim. Ja. Odmor, ampak res kratek odmor. In pridite sem 14 čez 12, da ne bo kdo slučajno zamudil. Če kdo to ima ugovarjal, v redu, sam bi rad glasoval kar takoj, ampak moramo to narediti 15 čez 12, zato ker bo marsikdo prišel sem še leta krat. Uh,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 Okay, colleagues, the, uh, the voting procedure begins. Bomo začeli, kolegice in kolege, z glasovanjem. Prosim, sedite. Torej, predlog za resolucijo. Najprej, ali imate vsi glasovalne kartice, me zanima. Prosim, pogledajte. In prosim, um, ustavite jih v naprave in sedite, prosim. Uh, No, v redu, sedaj pa res. Samo eno glasovanje bomo imeli. Drugo glasovanje je preloženo. Sem prej povedal na začetku. Gre torej samo za prenovo EU strategije za notranjo varnost. Gre za predlog. Uh, In 6. oktobra so se koordinati odločili, da bodo predložili ustno vprašanje za komisijo in pa svet s tem v zvezi. Decembra na plenarnem zasedanju nam bi opravili razpravo. Če bo to danes sprejeto, bo predlog resolucije potem posredovan um, na plenarno zasedanje kot um, resolucija Libe, tako da bo to komisija upoštevala tudi pri pripravi no, nove strategije za notranjo varnost. Hvala lepa skupinam za vso delo, hvala lepa, da smo skupaj dosegli ta dogovor. In sedaj vas vabim da glasujemo um, o celotnem besedilu. Gospa Wimberg, ali imate proceduralno vprašanje? Ja, under ena punkt. Kode. Hvala lepa. Prosim, ali lahko poveste, kakšen je ustni predlog spremembe? Ja, prosim, povedite. Ustni predlog spremembe. Hvala tukaj pri obvodni zavi B bi dodala naslednje. Povečaj migracijskih tokov in rastoči radikalizem ter ekstremizem. Poleg tega obstaja tudi povezava med ISIS-om, um, migracijo in pa mirom ter pa varnostjo. Potem vodne zjava C, sprememba. Če želimo, da bo EU zagotovila celostno varnostno strategijo, mora ta strategija biti v skladu z nacionalnimi pristojnostmi za določena politična področja. Treba je okrepiti sodelovanje med državami članicami ter drugimi ter tudi dodati um, vrednost delovanju EU, sploh ko gre za kontrolo na mejah, potem um, vi sistem in pa tuje bojevnike. Potem četrti člen dodatek domači terorizem ter pa tuji bojevniki, trgovina z ljudmi ter izkoriščanje otrok. Potem 4a, sprememba, se priznava, da prejšnje strategije EU na tem področju niso bile uspešne in niso rešile problema globalnega miru in pa varnosti, vsaj ne na celosten način. To je vezano tudi na problem varnosti v sosednjih regijah EU. Eh, e kot tudi problem globalne varnosti. Parlament je dejal, da so te strategije prispevale k temu, da smo se zapletli v ta začarani krok. Kajti, naprimer, EU, ljudje, ki so tukaj v EU, potem gredo v tuje države, so tam potem um, udrženi v teh vojnah in potem prihajajo nazaj v Evropsko unijo. To je samo povečalo te migracijske tokove, to je tudi povečalo socialno izključenost med uh, tujci in pa tudi um, to potem še krepi radikalizacijo. Parlament pravi takole, če ne bo ukrepenega sodelovanja med globalnimi akteri ter pa tretjimi državami, bo prihajajoča strategija EU pod vprašanjem in bomo še vedno samo še krepili ta začarani krok in morda ga bomo le še poslabšali. Torej. Potem še ena sprememba pri petem členu. Parlament. Ja. Evropski parlament meni da je verski ekstremizem v EU in pa v sosednjih državah ter pa rekrutiranje tujih bojnikov dejavnik, ki je vedno um, hitreje raztoča varnostna grožnja. To velja za EU in izven EU. Zato pozivamo državo članico ter pa komisijo, da storijo vse v svoje moči za to, da se čim bolje uporabi že obstoječa zakonodaja, tako da se prepreči nadaljni ekstremizem. Prav tako se mora preprečiti skupaj s državami članicami um, tudi dodatne težave. Um, predlagajo se novi ukrepi, um, torej da se tudi boj proti terorizmu vključi v varnostno strategijo. Potem deveti odstavek dodatek. Evropski parlament podarja to, da je treba ukrepiti medsebojno zaupanje in sicer tako, da se izboljša sodelovanje med državami članicami ter pa komisijo, ter pa da se upošteva raznolikost pravnih sistemov po Evropski uniji. 11. odstavek naprej. Dodatek pri 11. odstavku. Evropski parlament izpostavlja to, da to sodelovanje s tretjimi državami mora biti ustrezno prilagojeno glede na mehanizme ter pa vsebino sodelovanja, tako da države, ki imajo iste varostne grožne kot EU, morajo tudi sodelovati pri iskanju skupnih rešitev za skupne probleme če pa imajo države um, probleme ravno zaradi EU politik, um, pa moramo prilagoditi te ukrepe novim situacijam. Naprimer, sprozume o ponovnem sprejemu, zgradna zmogljivosti ter pa pametno izmenjavanje informacij. Pri teh področjih Evropski parlament podarja to, da um, moramo imeti čim večjo doslednost pri sodelovanju in pa koordinaciji pri tem je treba tudi spoštovati subsidijarnost ter pa lastništvo ownership. Prav tako bi morali še 13. odstavek črtati. Hvala. Berg, I mean, okay. Spavenberg, no. V redu. Ali kdo nas protuje um, temu ustnemu predlogu oziroma govoru? Ali lahko dvihnete roke? Sedaj bomo šli po poslovniku. Uh, štirje, več kot štirje ogovarjajo. Torej, člen 169, 169 eh, člen, um, tega ne bomo mogli upoštevati. Zato sedaj glasujemo. Elektronsko glasovanje, prosim, o celotnem besedilu. Konec glasovanja. 38 za, 4 proti. Hvala. Hvala, kolegi. To je vse.